So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi, pozno je že. Ravno kar smo bili skoraj da sami tukaj, nekaj kolegov je pa med tem vendarle prišlo. Upam, da se strinjate tudi gospa Rod Berend in gospod eh, Šluter, da ne bo sprememb dnevnega reda. Očitno je temu tako. Torej smo sprejeli dnevni red, sedaj pa sporočila predsednika na voljo so uh, vsi jeziki, tudi hrvaščina. Razen estonščine in malteščine imamo torej na voljo vse jezike. Ne slišite tolmačenja v angliščino? Je v redu sedaj. Še enkrat naj ponovim, eh, na voljo imamo vse jezike, tudi hrvaščino, eh, razen estonščine in malteščine. Potem pa še nekaj o poročilu GRIS. E, tu bomo imeli skrajšano drugo obravnavo. Svet bo odločal o skupnem e, stališču. Razlog je, da ne želimo, da pred 1. julijem še enkrat predelamo vse jezikovne različice, ko se pač pridružijo Hrvatje. Seveda je treba pripraviti tudi hrvaško različico potem pa 24. se pravi danes imamo eh, delavnico Newborn Infants od 13. ure do 14.45 v stavbi ASP 5E2. E eh, kolegi Vilmot als Peterle bodo vodili to delavnico. Vsi ste dobrodošli, da sodelujete pri tej delavnici. Četrtič eh, želim pozdraviti skupino obiskovalcev, 14 eh, študentov eh, z European Law School, eh, z instituta Marie Herbst v Bruslju. Med 15. in 1530 bodo pri nas in poleg tega imamo tu še kadre, ki sledijo našemu delu. E, mi imamo tudi novega člana, to je Franko Nani, e, ki je nepovezan poslanec in želi pač postati polnopravni član tega odbora. Toliko o sporočilih predsednika in sedaj pa k zapisniku. 17. E, in 18. december Če nimate nič proti, smo sprejeli ta zapisnik in sedaj pa poročilo eh, gospe Dagmar Roth Berend, eh, medicinski pripomočki. Zato smo si vzeli uro in pol, toliko časa bomo verjetno tudi potrebovali. In to se pač tega skupaj tudi eh, s poročilom Petra Lizeja o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih. Torej, to bomo v enem obravnavali. Najprej torej, eh, dajem besedo poročevalki. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči in če dovolite. Eh, prosim eh, kolege in kolegice in tolmače za razumevanje. To bi rada predstavila v angleščini, kajti moj kolega in jaz to skupaj obdelujeva v angleščini. Torej, mi smo imeli samo en sestanek eh, poročevalcev v senci in lahko vam povem, da pozdravljam ta eh, predlog komisije. Tu gre za modernizacijo tega več kot 20-letnega okvira. Mislim, da je to dobro izhodišče. Eh, pri poročilu o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih je to morda celo bolje kot v mojem primeru. V v obeh besedilih pa je, po mojem mnenju, treba narediti spremembe. Nekatere spremembe bi eh, predstavila podrobno. Eh, ne želim inovacije zaradi inovacij, temveč želim imeti eh, hiter dostop za pacijente, hkrati pa zagotoviti seveda varnost pacijentov. Torej, eh, pomembno je, torej, da imajo pacijenti hiter dostop. Nekatera podjetja namreč eh, zavajajo eh, pacijente, češ da bo to poročilo eh, omejilo dostop do trga. Vendar, kot rečeno, dostop in varnost sta oba dva zelo pomembna. Eh, torej, Pomembno je, da se medicinske pripomočke, ki se dajo na trg, tudi ustrezno eh, preverijo v resničnem življenju, zato da eh, se dokaže, da so dejansko koristni za pacijente. Toliko za uvod in jaz predlagam nekaj večjih sprememb in eh, naj predstavim te. Um, spremembe in dobro izkoristim časom. Najprej je torej klasifikacija pripomočkov. Eh, predlagala sem eh, spremembe 5, 22 in 140. Eh, sem pač proti temu, da bi izključevali biološka biološke pripomočke Eh, na primer eh, soli, raztopine in podobno. Se pravi, tu si moramo torej ogledati eh, področje uporabe. Potem tržno dovoljenje 77 in 51, da, da imamo preprost sistem notifikacije, priglaševanja. Mi moramo torej imeti razlikovanje glede na razvrstitev, razrede pripomočkov in moramo tudi natančno glede na to eh, preučiti, kakšen naj bo njihov eh, eh, dostop do trga. Vse naj bo tudi odvisno seveda tudi od organa, ki odobrava dostop do trga. Na nekaterih področjih predlagam centraliziran postopek, druge pa decentraliziran postopek in uh, za implantate in uh, razred 3 sem si zelo uh, natančno ogledala. Včasih je, je treba dejansko natančno preč, preučiti uh, razred 2b in 3. To so uh, pač. Uh, uh, zdravila eh, oziroma pripomočki s tveganjem, potem pa eh, imam tudi spremembo v zvezi eh, s 141. Tu gre tudi za kombinirano uporabo z zdravili. Treba je torej vedeti, da imamo trojni sistem najprej torej brez odpravljanja notifikacije brez priglaševanja, potem pa centraliziran in potem pa decentraliziran sistem. To je torej moja ponudba, kolegice in kolegi, vendar jaz dejansko verjamem, da moramo spremeniti sistem, ki ga imamo sedaj. Če smo pripravljeni slediti moji eh, liniji, moramo razlikovati pač eh, med različnimi razredi pri dostopu, da do trga. Potem bomo pa seveda tudi govorili še o eh, priglašenih organih in bom tudi tam predstavila njihove naloge. Eh, nekateri pravijo, da pač eh, seveda tu obstajajo določeni roki, seveda imamo natančne roke za odobritev medicinskih pripomočkov. Pri centraliziranem postopku manj kot devet mesecev, da se nekaj pač spravi in da na trg. Povrnimo se na laži, ki jih predstavljajo javnosti na zelo provokativen način, da bodo pač revni pacijenti morali počakati po tri leta. To je dejansko neodgovornost odgovornost od določenih krovnih organizacij in podobno. To je lobiranje, ki ga res sovražim zaradi tega, ker je to nekomercionalno slabo in zavajajoče. Eh, koliko časa sedaj v sedanji zakonodaj pravi, potrebujemo za eh, dejanje na trg. Sedanji sistem zahteva dva in pol do štiri mesece povprečno za dejanje razred 3. Nov predlog komisije pa temu sistemu, ki ga imamo sedaj, dodaja še 3 mesece. Torej z postopkom preverjanja in tako naprej. To pomeni, da bi imeli nekje 7 do 8 mesecev. Moj predlog pa predvideva eh, pri odobritvi za trg za decentralizirani postopek eh, sedem eh, mesecev in pol in za eh, centraliziran postopek devet mesecev maksimalno. Se pravi, maksimalno dva meseca več za centralizirani postopek v primerjavi z decentraliziranim postopkom in vsaki trdi nekaj drugega laže. Upam, da to razumete in upam, da so tudi podjetja odgovorna, ko ravnajo s pacijenti. Potem pa naslednja točka. Kdo eh, pravzaprav eh, je od, pristojen? Tu imamo pač eh, priglašene organe. Ne glede na to, kaj bomo sklenili glede dostopa do trga za eh, medicinske pripomočke mi potrebujemo kompetentne ljudi v teh organih, ki delajo na tem področju. Eh, seveda eh, ne bomo dovolili eh, pekarni, da se ukvarja s priglasitvijo in tudi tisti, ki popravljajo avtomobile, ne bodo preverjali implantatov. Ne, mi zahtevamo, da tisti ljudje, ki to preverjajo, razpolagajo z medicinskim znanjem. To pomeni, v teh organih potrebujemo stalno kompetentno osebje in tudi jasne, jasno strokovno znanje na kliničnem področju. Pri eh, priglašenih eh, organih pa velja seveda, da imajo tudi podizvajalce in mi ne vemo, kdo so ti podizvajalci. Pomembno je, da imamo pač eh, tu omejeno število podizvajalcev in da je ta sistem. Eh, seznam podizvajalcev omejen in zaprt. Mi moramo torej vedeti, ali imajo podizvajalce in kdo je to bil. Uh, torej, uh, priglašeni organ mora seveda tudi v drugi državi ustrezno obveščati uh, pristojne uh, organe v tem trenutku je tako, da lahko priglasimo eh, eh, kočni implantat za tisoč eh, evrov v eni državi, v drugi državi pa to stane bistveno več in traja tudi dlje. In to seveda ni spremljivo. In dejstvo pa je, da je situacija taka, ker imam tudi dokaze. Na ta način torej želim izboljšati kakovost priglašenih organov, zaradi tega, ker bodo pač igrali zelo pomembno vlogo v mojem sistemu, ki ga predlagam in tudi v vseh drugih sistemih, se pravi priglašeni organi, ki so pristojni za eh, medicinske pripomočke, eh, morajo razpolagati z ustreznim znanjem. In potem pa še vprašanje označevanja eh, pripomočkov za enkratno uporabo in večkratno uporabo enkratna uporaba to pomeni, da se eh, uporablja eh, zadeva pri enem pacijentu, pri eni eh, obdelavi. Vendar pa mi vemo, da so taki proizvodi dosti krat dragi in da se večkrat uporabljajo. Mi nimamo nobenih natančnih zahtev glede tega, kako se jih obdeluje te pripomočke in kdo naj to počne. komisija nima pravih eh, standardov glede obdelave pripomočkov. Jaz sem pa vnesla določbe, eh, da je eh, dovoljeno obdelovati samo take pripomočke, ki so za večkratno uporabo. Se pravi, Eh, pravilo je, da so pripomočki za večkratno uporabo eh, in seveda pa lahko proizvajalci opredelijo pripomočke eh, kot pripomoček za enkratno uporabo z ustrezno utemelitvijo, zakaj niso primerni za večkratno uporabo. Potem pa mora pač tudi nekdo biti sposoben, da izpodbija to Eh, določbo, da je nek pripomoček za enkratno uporabo in da uh, moramo seveda dati pravico uh, ljudem, da dokažejo, da so oni v stanju, da ustrezno obdelajo pripomoček za to, da je za ponovno uporabo. Uh, torej, Če imamo dobre prakse za obdelavo, potem mora biti dovoljena večkratna uporaba. Eh, potem pa predlogi sprejem 25 do 29, 84 do 96. Eh, tu pravzaprav eh, izpostavljamo komponente učinkovitosti kliničnih preizkušanj oziroma kliničnih ocenjevanj in raziskav. Potem vigilanca in eh, tržni nadzor, eh, predlogi sprememb 97 eh, in 102. Tu seveda želimo vključevati ustrezne komplikacije, zaplete in to seveda zahtevajo tudi zdravstveni delavci, kaj ti lahko prihaja seveda do Eh, napake eh, pri medicinskem pripomočku in hkrati pa seveda lahko prihaja do napake pri zdravstvenem osebju in zaradi tega stvari morajo biti zelo natančno objavljene in eh, prikazane. Kot vidite, sem tudi spremenila Eh, sem spremenila vrstni red eh, v predlogih sprememb 110 eh, do 119. To sem pač morala narediti zato, da bi bila dosledna. Sedaj sem pa seveda pripravljena poslušati kolege in poročevalce v senci. Hvala lepa in sedaj pa poročevalci v senci. Marian McGuinness, prosim. Uh, thank you, Chairman, and thanks to our rapporteur for the uh, clear... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poročevalki za eh, jasno predstavitev stališča. Naj se eh, ozrem na februar lani. Tedanji komisar je izpostavil akcijski načrt za medicinske pripomočke in prosim, da nam tudi komisija da eh, aktualne informacije, kaj ti sedaj že. Eh, Eno leto organi in države članice izvajajo ta načrt. E, ali vemo, kaj se dogaja v državah članicah. Naprimer, države članice naj bi pravzaprav e, preverile imenovanje priglašenih organov, e, kaj ti oni so seveda imenovani sem za ocenjevanje medicinskih pripomočkov glede na svoje strokovno znanje. Ali vemo, kaj se je torej dogajalo na tem področju, koliko teh priglašenih organov, kakšni so rezultati? Eh, kako je s sistemom vigilance, kako je z informacijami o škodljivih učinkih in podobno. Torej zanima me, kaj se je dogajalo v zadnjih 12 mesecih v tem sektorju. Eh, kolikor vem, so se stvari eh, premaknile, vendar me zanima, kaj se je zgodilo in ali je komisija to spremljala. Upam, da se je sistem izboljšal, kajti mi vsi delamo na tem, da dosežemo isti cilj, mi želimo pač ustrezno spravljati nove medicinske pripomočke na trg, ki bodo tudi bolj varni za uh, eh, pacijente. Torej, mi imamo iste cilje, morda pa uh, hočemo do tega cilja po različnih poteh. Eh, sedaj bi pa se osredotočila na določene misli, ki jih je izpostavila poročevalka. E, torej, moram reči, da me je treba prepričati o centralizirani odobritvi in moram reči, da sem stvari zelo natančno eh, prebrala in vem, odkot zamisli eh, naše poročevalke. Mislim, da nam eh, predlogi sprememb ne bodo bistveno izboljšali sedanje situacije. Moje mnenje je, da če na enak način okrepimo priglašene organe in pristojne uh, organe, bomo dosegli boljše rezultate za pacijente in seveda tudi za industrijo. Mislim, da se moramo tudi osredotočiti na pristojne organi, eh, kaj bi oni morali storiti in česa ne. Mi se moramo seveda tudi uh, osredotočiti na uh, uh, strokovno znanje, s katerim razpolagajo in s Eh, o priglašenih organih moram reči, da sem nekoliko zaskrbljena. Uh, Eh, glede tega, da bi morali imeti eh, strokovnjake eh, v lasni inštituciji. Ne vem, ali je to bolje od tega, da imajo pač zunanje strokovnjake. Včasih se mora strokovno znanje tudi premikati. Se pravi, mi potrebujemo stalno posebej usposobljene ljudi, ne pa vedno isto raven znanja. In ne vem, kaj ko bomo dosegli pač eh, naše rezultate. Vsekakor potrebujemo strokovnjake v preglašenih organih, vendar mi moramo biti previdni. Ni dovolj, eh, da imamo strokovnjake, ki se ne usposabljajo naprej. Potem pa um, takse. Tu imamo dvoje taks. Ene zaračunavajo preglašeni uh, organi, potem pa imamo seveda pristojne organe, ki tudi zaračunavajo svoje delo in eh, škoda bi bilo, če bi ljudje iskali pač najnižjo ceno. Nikakor pa ne smemo tudi imeti situacije, kjer bi pač eh, se cene dvignile do neba in eh, torej mi moramo biti zelo previdni pri tej točki. Potem pa postopek odobritve. Mislim, da je to centralni del predloga naše poročevalke. Po mojem mnenju ta predlog zakomplicira sistem, ne zagotavlja pa dejansko boljšega sistema od eh, tega, ki ga imamo sedaj. V svojih predlogih sprememb eh, želim okrepiti predlog komisije tako, da bomo dobili rezultate, ki si jih mi vsi želimo. In to seveda po mojem mnenju vključuje eh, tudi nadzor na trgu, treba je o, natančno okrepiti tudi vlogo priglašenih organov in pristojni organi morajo sedaj početi to, česar ne delajo v tem trenutku, se pravi, da ne izvajajo sedanje eh, zakonodaje. Če že dodajamo naloge, moramo najprej zagotoviti pravzaprav, da dejansko izvajajo to, kar že morajo izvajati in tu potrebujemo informacije od komisije. Potem pa pripomočki za enkratno uporabo, torej glede tega moramo biti zelo previdni. Zelo natančno sem prebrala eh, predlog poročevalke. In sedaj gledam kot pacijent na to. Če torej proizvajalec napiše eh, pripomoček za enkratno uporabo in jaz sem v bolnici in vidim, da tam sperejo pač ta pripomoček in ga želijo ponovno uporabiti, mislim, da bi bila. Eh, zaskrbljena. Torej, tu je načelo, vse lahko uporabimo večkrat, razen če se dokaže drugače. Ne vem, ali je to izvedljivo. Uh, Torej, tu gre za vprašanje, kaj to pomeni za proizvajalca, kaj to pomeni za zdravstveni sistem. Eh, naši pacijenti so tudi zaskrbljeni glede tega. Mislim, da bomo tu predlagali tudi še nekaj drugih zamisli. Potem pa vrstni red besedila. To za me ni tako pomembno vprašanje in na določenih področjih se lahko strinjamo. Naj povzamem. Torej, cilji so isti. Poti do teh ciljev pa so morda različne. In ko bom eh, poslušala kolege eh, in kolegice, bomo pač našli vsi tudi kompromise. Hvala lepa, Holger Kramer. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Mislim, da je poročevalka tu pripravila odlično poročilo, ki predstavlja eh, delovno podlago, ki nas tudi pelje v pravo smer in pri odločilnih točkah bomo lahko našli kompromise. Eh, lahko se pridružujem govornici pred seboj. Eh, v treh minutah je pravzaprav nemogoče omeniti vse, eh, ta dosje je tudi zelo kompleksen, naj omenim samo nekatere točke. Eh, pri razvrščanju proizvodov eh, očitno obstajajo v predlogu komisije določena pravila, ki pa so nejasna in ne zagotavljajo jasnosti. In zaradi tega se pač črta pravilo 21, s tem se strinjam, pa tudi pravilo 19, kjer se pavšalno omenjajo nanomaterijali eh, brez kakršne koli diferencijacije. Mislim, da to ne bo zagotavljalo več varnosti, temveč več eh, težav, več stroškov in birokracije. Mislim, da smo na pravi poti. To bomo tudi vse podprli, vse te predloge. Kar pa zahteva eh, zahteve do priglašenih organov, torej tudi v poročilu samem piše, da morajo razpolagati strokovnim znanjem, če naj bi pač eh, priglaševali medicinske pripomočke. Eh, torej, mi potrebujemo seveda ustrezen nadzor nad trgom, tudi o ne zaželenih eh, učinkih potrebujemo hitro zbiranje informacij. Mi moramo torej zbirati podatke saj na ravni držav članic. Gospa Rotberend ve, da nisem ljubitelj eh, njenih zamisli o centraliziranem odobravanju. Eh, Predružujem se tudi gospe McGuinness. Dobro je, če tudi od zadaj začnemo eh, z našim razmišljanjem. Ali nam to prinese več varnosti za pacijente. In tu imamo neko študijo Boston Consulting Group. Eh, dosti krat pač dejansko eh, proizvode pokličajo nazaj in primerjali so sisteme v ZDA. Eh, v tej študiji so ugotovili pravzaprav, da ni bistvene razlike med eh, trgom ZDA in EU, kar zadeva pogodbo velikostnost eh, eh, vračanja eh, medicinskih pripomočkov pro izvajalcu. Se pravi, mi moramo pač kritično razmisliti o tega, kaj bomo s tem dosegli. Mislim, da bi lahko kompromis bil naslednji. E, Torej, eh, komisija razmišlja o koordinacijski skupini za medicinske pripomočke. Morda bi morali razmisliti, kaj je cilj te koordinacijske skupine. Mislim, da je ni treba dati nobenih pristojnosti glede proizvodov samih, kajti to bi otežkočilo in uh, upočasnilo postopke. Vendar, uh, morda je pa kljub samo ta koordinacijska skupina pravi naslov za zbiranje pristojnosti glede nadzora in um, imenovanja priglašenih organov. Torej cilj mora biti tudi eh, specializacija priglašenih organov. Ni treba, da priglašeni organi počnejo vse zlasti, kar zadeva razred 3. Potem pa še zadnje, enkratna ali večkratna uporaba. E, mislim, da se strinjam e, s poročevalko. E, Eh, da, ki pravi, da je nelogično, če imamo predpise eh, za eh, prepomočke za enkratno uporabo, ki se ne uporabljajo ponovno in ki se ne obdelujejo. Vendar oznaka za enkratno uporabo ne rešuje problemov. in eh, v državi, odkudar jaz prihajam, je več težav z obdelanimi eh, pripomočki kot z pripomočki za enkratno uporabo. Torej, mi potrebujemo pravila, eh, da pripomočko za enkratno uporabo ne smejo obdelovati in ponovno uporabiti. Je jasno, da se pa to v praksi vseeno dogaja, je tudi jasno, vendar tisti, ki ponovno obdelujejo medicinske pripomočke, mora biti tudi predmet nadzora in kontrol. Mislim, da smo na dobri poti, da najdemo kompromise in eh, potem pa imamo tu pač eh, vprašanje centralizirane eh, in decentralizirane odobritve, torej eh, o tem se bomo morali še pogovarjati. Eh, hvala lepa. Torej čas eh, vam bomo ponovno odzeli pri eh, lahkih gospodarskih vozilih. Eh, no, sedaj pa Mišel Rivazi. Hvala, gospod predsedujoči in hvala, gospe poročeval, ki se je madam Roth Berendt predlagala izboljšavo tega sistema, pri tem pa ohranila roke, kar je izredno pomembno. Na hitro bi izpostavila tri točke in sicer preglednost informacij, nadzor in upravljanje. Kar zadeva preglednost, bi želela mm, gospe poročevalki povedati naslednje. Mislim, da moramo tukaj iti še nekoliko dlje, še zlasti pri kliničnih poskusih. Uh, v okviru eh, prenosa podatkov o opravljenih kliničnih preizkusih. Tukaj moramo uporabiti uredbo 1049, namreč eh, tukaj gre za višji interes za zdravje in zato je treba imeti dostop do teh informacij. Ravno tako, ko govorimo o priglašenih organih, tudi ti morajo prenesti potrebne podatke. Če želimo namreč izvajati nadzor nad um, organi, eh, ki potrjujejo, moramo imeti tudi nadzor nad študijami, ki se upravljajo in pogosto to ni omogočeno. Torej, nadzor, kako bomo Kako bomo nadzirali te priglašene organe? Bojim se, da bo tukaj prišlo do konflikta interesov med državo članico in samimi organi v državi članici. E, sama sem slišala veliko inšpektorjev, ki so že povedali, da kadar pride do opozorila e, v določeni državi članici, je treba pri priglašenih organih opraviti po izvedbo, pa tudi v sami državi, ki je sprožila alarm. Tako da gre tukaj za nek dvo, neko dvojno vlogo. Poleg tega eh, je treba pri priglašenih organih razlikovati med uporabniki in med eh, strokovnjaki. In kar zadeva pa samo vigilanco, je treba upozoriti na to, da pogosto se ne dovolj opozarja o sekundarnih učinkih. Upravljanje. Tudi tukaj vidim sama velik problem. Namreč odbor strokovnjakov GCDM, v katerem so strokovnjaki 27, kmalo 28 držav članic. To je precej medlo, ne vemo prav dobro, mm, na kaj se opira. Če si pogledamo situacijo v Združenih državah, naprimer, tam ta eh, primiren organ Eh, ima nadzor nad zdravili, pa tudi nad zdravstvenimi pripomočki. In zato mislim, da je izredno pomembno ustrajati na kategoriji tri, pri čemer podpiram eh, poročevalko. Poročevalka govori o kategoriji tri ino, inovativnih eh, pripomočkih, ampak to je treba opredeliti. Mislim, da gre tukaj za vse pripomočke, ki se jih ustavlja, torej implante. Mislim, da gre tudi za eh, invazivne pripomočke in tudi za estetske pripomočke. Ne smemo pozabiti na proteze, ki so estetskega pomena. Naj, pri tem eh, naj omenim škandal v zvezi z um, um, um, ustavki za prsa. Uh, kakorkoli tukaj potrebujemo zelo centraliziran postopek. In kaj se tu dogaja? Torej, hkrati imamo medicinske pripomočke, ki so nekaj umes med zdravili in med medicinskimi pripomočki, ampak To naj bi se nanašalo samo na točno specifične pripomočke iz kategorije 3. Torej gre za inovativne pripomočke, ampak treba jih je natančneje opredeliti. Eh, ostali pripomočki, lahko imamo kategorijo 1, 2, to mm, lahko brez težav decentraliziramo, vendar pa, kadar se ustavi določen medicinski pripomoček v telo in kadar ni dovoljenja za uporabo na trgu, je to izredno nevarno. In kar zadeva kemijske snovi, bomo dodali vse, to, mm, eh, torej vse te motilce endokrinske, endogene in vse druge snovi, eh, zato da ne bi prihajalo do nevarnosti, da bi se jih lahko med seboj zamenjevalo. Sedaj pa kolega Carma. Děkuji, vážení predsedo, vážení kolegove. Ja... Spoštovani gospod eh, predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi rad opravičil eh, našo kolegico, ki danes ne more biti z nami. Govoril bom o njenem imenu in eh, sicer bom spregovoril o medicinskih pripomočkih. Mislim, da bi morali eh, o tem poročilu razpravljati skupaj s poročilom o in vitro medicinskih pripomočkih. Sicer pa obstajajo precejšnje razlike med obima vrstama pripomočkov. sedaj za uredbo veljajo eh, večji ukrepi kot za direktivo. Na prvem mestu je kakovost zdravljenja in pa varnost pacijentov. Po drugi strani pa moramo imeti pred očmi tudi razpoložljivost zdravstvenih sistemov. Podpreti bi morali višjo kakovost, višjo varnost ampak pri tem bi morali upoštevati razpoložljivost zdravstvene oskrbe in pa zdravstvene nege in jo tudi ne bi smeli poslabšati. In isto velja tudi za medicinske pripomočke. Odobritev medicinskih pripomočkov ne sme voditi k neučinkoviti strukturi. Kajti na ta način se poveča tudi upravna obremenitev, eh, ki izhaja iz takšnega sistema. Imamo že določene mehanizme, naprimer ehm, postopek ocene skladnosti s strani mm, priglašenih organov. Mislim, da so lahko kontrole v nekem trenutku kontraproduktivne. Morali bi imeti pristojne organe, ki preverjajo in ki so verodostojni če vse podatke želimo še enkrat kontrolirati, potem se postavlja vprašanje, kdo bo znova nadziral organ, ki je pristojen za nadziranje, nadzor. Sedaj pa mobilne, mobilne naprave, ali to sodi k medicinskim pripomočkom ali ne naprimer eh, pripomočke za merjenje eh, krvnega pritiska. To je medicinski pripomoček. Ampak to lahko pripnemo tudi na telefon. In potem se je postavljalo vprašanje, ali je takšna naprava medicinski pripomoček ali ne. Eh, isto se nanaša tudi na mm, programsko opremo. Kaj je to? Ali je to sestav, nujni sestavni del medicinskega pripomočka ali ne? Sem pediatar in že imam devetletno prakso eh, na mm, oddelku za nujne zadeve in želim spregovoriti še o proizvodih za enkratno uporabo. Kakšna je videti praksa? Mislim, da ni primerno, da preveč obremenimo samo proizvajalca. kaj on razume pod eh, proizvodom za enkratno uporabo ali ne. Kdo bo izpodbijal ta, to vrstno odločitev? Po mojem mnenju bi bilo bolje sprožiti eh, ponovno uporabo oziroma predelavo. Večkrat sem doživel, kako se katetri oziroma kako so medicinske sestre katetre potem sprale. Ampak takrat je bilo uh, to primerno. Obrigada, predsednik. Eh, Hvala, gospod predsednik. Jaz bi želela najprej čestitati kolegici Dagmar Odberend za opravljeno delo. Uh, na tem dosjeju, ki je po mojem mnenju izredno zahteven in kompleksen. In ravno zato je bilo treba ponovno pregledati obstoječo zakonodajo in jo v, in zato v veliki miri na novo prepisati oziroma popraviti predlog komisije in to na način, ki je bistveno bolj logičen. Mislim, da je postopek, ki je pred nami, tak, da nam bo dal možnost, da se bolj detaljno lotimo različnih vidikov. Želela bi tudi pozdraviti to vprašanje dovoljenja za. Um, sprostitev na trg. Ravno tako pozdravljam dejstvo, da bi morale biti klinične preiskave povezane s mm, eh, jasnimi kliničnimi rezultati glede koristnosti in varnosti uporabe določenih medicinskih pripomočkov. In hkrati mora biti to povezano tudi z upoštevanjem etičnih vidikov. To je izredno pomembno. Ravno tako je vprašanje priglašenih organov eh, zelo zahtevno. Mislim, da pri pripomočkih, ki predstavljajo visoko raven tveganja in še zlasti pri inovativnih in eksperimentalnih pripomočkih, je gotovo smiselno, da se to dovoljenje, izdaja tega dovoljenja poveže z nekim bolj centraliziranim organom in da mora biti ta povezan z državo članico in z drugimi organi, ki izdajajo dovoljenja za druge vrste medicinskih pripomočkov. Želela bi povedati še to, da se mi zdi zelo pomembno, ko govorimo o kemičnih proizvodih in endokrinih motilcih, da smo že imeli poročilo v parlamentu v zvezi s tem in zato se mi zdi pomembno, da tudi tukaj zelo pozorno pripravimo zakonodajo v zvezi s tem in neko rdečo črto eh, za uporabo teh proizvodov v okviru uporabe zakonodaje o medicinskih pripomočkih. In na zadnje bi se želela dotakniti še pripomočkov za enkratno uporabo oziroma tistih, ki se jih lahko ponovno uporabi. Nasplošno se strinjam s kriterijem, ki ga je v zvezi s tem predstavila kolegica Rot Berentova, ampak menim, da so tu prisotni še nekateri drugi vidiki, ki se jim ne smemo izogniti. Zakaj? Zato, ker sami bovniki, ki bodo označeni s tem, da imajo ta proizvod, bodo morali poznati ta proizvod, ampak hkrati tudi zdravniki morajo imeti dostop do eh, um, teh oznak, do teh podatkov, ki morajo biti poenoteni na ravni Evropske unije, zato da bomo zagotovili, da bodo zlasti pripomočki za enkratno uporabo kot taki obravnavani povsod in za vse in da se ne bodo na to pošiljali naprimer v tretje države izven Evropske unije, kjer bi jih morda ponovno uporabili. In uh, to so kriteriji, ki sem jih želela izpostaviti pri tem um, sicer odličnem poročilu, um, ki smo mu prisluhnili. Hvala. Ja. Hvala lepa. Sedaj pa so na vrsti kolegice in kolegi. In prosim, da se omejite na dve minuti govora, kajti sicer eh, ne bo prišla na vrsto komisija. Pred nami pa je tudi še poročilo Petra Lizeja. Najprej je na vrsti Sofija Mazej Kukovič. Izvolite. Thank you, President, and thank you uh, to rapporteur, because... Zahvaljujem se poročevalki, kajti v resnici potrebujemo boljši sistem za medicinske pripomočke. In po mojih izkušnjah je prvi problem pri medicinskih eh, pripomočkih preglednost. potreb, kajti v državah članicah imamo tudi zelo različne pristope in to je poleg preglednosti tudi velik problem. Mislim, da moramo tudi na tem področju izgraditi notranji trg. Kajti pri drugih eh, temah eh, govorimo o enotnem trgu in pripričana sem, da bi bil to lahko veliki ziv tudi za medicinske pripomočke. Potem pa je naslednje vprašanje dostop do trga. Pri centralizirani priglasitvi. Razumen čas za celoten postopek je pomemben, kajti vedno gre za vprašanje časa. Vprašanje je, kdaj bi pacijent lahko dobil ta medicinski pripomoček. In drugo vprašanje je, um, kje bi uh, lahko našli število strokovnjakov. In potem je zadnje vprašanje še izvajanje. V realnem času bi lahko rekli. Mislim, da potrebujemo izboljšave mislim, da potrebujemo tudi evropske stične točke. Ampak še vedno ostaja vprašanje centralizirane priglasitve oziroma priglasit dovoljenja za me. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Panalova. Hvala lepa. Tudi sama bi rada čestitala poročevalke vsi njeni eh, razmisliki se osredotočajo na varnost pacijentov in ta pristop zelo pozdravljam. Tukaj gre za nekaj eh, občutljivih točk, kot je naprimer dovoljenje pred dajanjem eh, na trg. Mislim, da se moramo izogniti eh, centraliziranim postopkom. Za veliko proizvodi bi bilo morda dobro eh, opredeliti razred 3 plus merila in izključiti bi morali tiste proizvode, za katere ni primeren centraliziran postopek. Potem pa imam občutek, da večina priglašenih organov nima eh, notranjih dobrih strokovnjakov. In uh, Mislim tudi, da eh, nimajo dovolj strokovnega znanja, da bi prevedeli kakovost eh, kliničnih preizkusov. To bi lahko sicer dali tudi podizvajalcem. Večkrat ste omenili tudi primer iz ZDA in eh, naj povem, da imamo velik seznam pripomočkov, ki ki jih eh, FTA ni eh, odobril, potem pa so bili umaknjeni iz evropskega trga zaradi številnih problemov. Naj omenim še to. FTA eh, podpira javno zdravje, preglašeni organi pa nimajo tega mandata. Komisija predlaga tudi to, da bi organizirali usklajevalno koordinacijsko skupino. Ampak mnenje tega odbora oziroma te komisije ni zavezojoče in na ta način ne bi mogli izboljšati javnega zdravja. Um, centraliziran postopek bi se moral nanašati na omajeno število proizvodov. In kot sem dejala, eh, mislim, da bi morali tukaj dodati merila. Kar pa se tiče proizvodov za enkratno uporabo. Mislim, da bi morali imeti posebno označevanje. Zato oznaka za enkratno uporabo vnaša določeno zmedo. Predlagala bi, da bi enkrat to uredili z ločeno zakonodajo. Mislim pa, da ne bi smeli ogrožati varnosti pri tem. Eh, predsedujoči prekinja govornica. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi naši poročevalki za to poročilo glede na to, da ta razprava poteka ravno v času, ko v naši državi ustanovitelj družbe PIP eh, je udeležen v procesu proti tej družbi in eh, hkrati ga je zelo težko obsoditi ravno zato, ker ni prave agencije, ki bi se ki bi bila za to odgovorna. V glavnem, kar zadeva PIP, je ameriška agencija uh, ni odobrila tega, zato, bil, tega izdelka, ker ni bil v skladu s standardi. Leta 2007 pa je ta izdelek vseeno prišel v Anglijo in v Francijo in zato moramo mi zagotoviti, da se kaj takega ne bi ponovno zgodilo. Uh, zato uh, morajo biti vsi udeleženi primerno odgovorni in eh, javni organi udeleženi v te postopke. Ampak, kot vidite, pogosto brez nadzora in brez sankcij je še najboljša zakonodaja na tem svetu zgolj virtualna. Eh, pri medicinskih pripomočkih eh, so pripomočki na evropskem trgu visoko konkurenčni in to moramo ohraniti, predvsem pa moramo ohraniti njihovo varnost in zanesljivost. Zato je treba v vsaki fazi proizvodnje proizvajalce nadzirati tako eh, glede kakovosti kot glede upoštevanja zakonodaje in vzpostaviti je treba primerne podstopke nadzora že v trenutku homologacije. To velja tudi za podatke na internetu. Vse mora biti na voljo visoko usposobljenim strokovnjakom, ki bodo izvajali nadzor. Eh, PIP je namreč povzročil velike sanitarne šoke. In zato moramo tudi zaradi tega, kar smo izvedeli iz časopisov o priglašenih organih na Češkem, zagotoviti, da njihovo delovanje ne bo zgolj virtualne narave. In kar zadeva pri medicinske pripomočke za enkratno uporabo, bi želela upozoriti, da smo tukaj na zelo nevarni poti in se moramo izogniti kakršnim koli nevarnostim. Gospod Peter Lize. Tak, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se eh, Dagmar Roth Berendt za njeno delo. Pa tudi se zahvaljujem gospe Magines, ki je podala nekaj pripomb se strani Evropske ljudske stranke in z njo se strinjam. Vsi želimo ohraniti in ukrepiti inovacijo in vsi želimo bolje zaščititi pacijente. In mislim, da se strinjamo o teh stvarih. In eh, Dagmar Roth Berendt in sam in bova predložila usporedne predloge, kar se tiče etične komisije, eh, se naprimer posem strinjava. Tudi njen predlog, da bi spremenili vrstni red, je smiseln in eh, razmislil bom o tem, kako bi lahko to prevzel. Mislim, da je treba ukrepiti strokovno znanje priglašenih eh, organov. Ne vem, ali bomo morali za to našli drugačno formulacijo, ali bomo ohranili to, ampak vsekakor je treba to področje precizirati v primerjavi s predlogom komisije. Kot drugi kolegi dvomimo o tem, ali bi morali kot pravilo uvesti proizvode za a, enkratno uporabo. Kar pa se tiče nanoproizvodov, a, do tega sem kritičen. In seveda se strinjam za gospod Magines. In strengam se številnimi drugimi, da mislim, da ne bi smeli imeti državne predhodne odobritve. V tem primeru je tako, drugače kot v drugih primerov, da inovacija prihaja hitreje na trg kot v ZDA. In tega ne smemo ogroziti. Škandalov nimamo samo pri medicinskih proizvodih, ampak tudi pri zdravilih. Pomislite na. Eh, naprimer na škandal z eh, kontracepcijskimi sredstvi. In seveda želimo iz tega potegniti konsekvence, ampak mislim, da ne bi smeli eme vključiti tako, kot to načrtuje eh, gospa Rod Berend. Če bi spremenili celotni sistem, potem bi potrebovali obdobje, ki je daljše od treh let in zato tudi nisem pripričan, da je to pravilna pot. Hvala lepa. Gospa Šnelhardt. Gospod Šnelhar, se pravičujem. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, kot je običajno. Nam je poročevalka predložila odličen predlog. Ta predlog je smiseln in razumljiv. Osredotočil se bom na nekaj točk pri eh, spremembi vrstnega reda po glavi. Mislim, da lahko to spremenimo ali pustimo, to nam ne bo veliko preneslo. Ampak, sedaj smo zašli v konflikt praksa je videti taka, da proizvajalec eh, želi eh, proizvode za enkratno uporabo, ko prodaja proizvode. In isto velja tudi za druga področja. Torej, eh, najti moramo dober sistem, kajti proizvajalec želi znižati uh, stroške. Jaz sicer sem za večkratno uporabo, tudi kar se tiče katetrov in tako naprej. In mislim, da je to posebno drugačen način dela. Seveda pa lahko postavimo tudi standarde. Imamo tudi podjetja, ki to počno. Sedaj ne vem, ali bi eh, morali to prepustiti podjetjem, ki so za to pristojna, da bi to izvajala. Pravzaprav mi je to ljubše, kot pa, da bi odločitev prepuščali uporabnikom. Potem pa, kar se tiče spremembe sistema. Skeptičen sem, ali bo to eh, privedlo do preboja. Mislim, da to ni prav smiselno. Morda bi morali preiti k temu, da bi imeli postopek priglasitve za določene proizvode in bi morali to tudi ustrezno prilagoditi. Kar se tiče pristojbin, strinjam se s tem, kar je tukaj zapisano. To se mi zdi posem smiselno in mislim, da bi se to lahko tudi izvajalo v praksi. Sedaj pa še nekaj o kontrolah in nadzoru. Mislim, da bi morali biti nekoliko strožji in mislim, da bi morali biti pogoji strožji. In mislim, da bi morali uvajati tudi napovedane nadzore. Ko se izvajajo kontrole, eh, bi moral to biti sistem, ki bi imel enake standarde v vseh državah članicah. Na ta način bi se lahko izognili skandalom. Zlasti to velja za preverjanje proizvoda. In mislim, da so nenapovedane inšpekcije bistvenega pomena. Morda bi morali imeti tudi nacionalni organ v Evropi, ki izvaja kontrole. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj smo ob koncu seznama govornikov. Sedaj pa pozdravljam gospod Svanuk, ona je nova direktorica za potrošniške zadeve. Zadnjič ni bila z nami kajti bila je na neki mednarodni konferenci in zato smo danes toliko bolj veseli, da je z nami. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, hvala lepa, poslanke in poslanci, da ste mi dali priložnost, da spremljam to razpravo. To je zelo pomembno vprašanje za Evropsko komisijo. Prvikrat sem v parlamentu. Naj najprej povem sledeče. Imam posebno jasen mandat mojega političnega šefa. Da, to je. Predl to je predlog, ki ga želimo spremeniti, kajti varnost pacijentov je v naših rokah. Vesela sem, da um, smo predloge izdelali v tem smislu, v smislu izboljšanja zdravja pacijentov. Uh, nismo pozabili škandalov. Uh, ti so ved, večna grožnja in hvaležna sem, da ste povprašali po akcijskem načrtu, ki uh, ga je predlagala Evropska komisija v preteklem letu. Ampak dovolite, da vam to informacijo podam na koncu, če bom imela dovolj časa. Sedaj pa k vprašanjem, ki ste jih omenili. Seveda, a, tržna odobritev. To je pomembno vprašanje. Zasledovali smo samo sledeč cilj, kako okrepiti varnost pacijentov s tem postopkom. Že prej smo v parlamentu razpravljali o tem, kaj je bila filozofija našega predloga. In presoja vpliva je bila povsem jasna. To, kar smo predlagali, je imelo za cilj, da bi okrepili varnost. In postopek centralizirane odobritve ne bi nujno okrepil tega vidika. In to jasno izhaja iz presoje vplivov Evropske komisije. In eh, tega mi ne treba v podrobnosti ponavljati. Torej, gre za varnost pacijentov ne gre samo za konkurenčnost sektorja, čeprav je to prav tako pomembno. Ampak mislim, da se tukaj oddaljujemo od filozofije. Razumem eh, stališče poročevalke, ampak mislim, da lahko delamo na drugih vidikih eh, predloga, zato da bi ukrepili varnost. Uvedli smo pregled, katerega cilja je ravno to. In če bo to dobro delovalo, potem bo to prineslo uh, rezultate za vse, ki si prizadevajo za več varnosti pacijentov. Kar se tiče predelave, razumem vaše skrbi in številne stvari, ki ste jih danes povedali, so povsem logične. Ampak kot so dejali nekateri poslanci, gre tudi za izvedljivost ali bomo se odločili za specifične oznake ali pa za enkratno uporabo ali tako naprej. Vse to so ideje, ki se jim bi morali posvetiti, ampak zagotoviti moramo, da bo eh, rešitev takšna, da jo bo moč izvajati. Sedaj pa k pravilu 21. Lahko vam podam več pojasnil. Naš cilj je ta, da se ne bi odločili za proizvode, ki ne predstavljajo tveganja. Tukaj govorimo o proizvodih, ki so v specifičnih eh, kategorijah, specifično opredeljeni in zagotoviti moramo to, da bomo okrepili varnost. In zato so tudi razvrščeni na takšen način. Potem k kliničnim preiskavam. Parlament je večkrat razpravljal o tem, o pravilnih razpravah o kliničnih eh, preizkusih. Komisija je eh, tudi vzela na znanje vaše mnenje, ampak mislim, da potrebujemo uskladitev s tem, kar se bo dogajalo s, klini, s predlogom o kliničnih preizkusih. Sedaj pa priglašeni organi. Da, zagotoviti moramo, da so tam pravi ljudje. In razumem, da je treba okrepiti preglednost, s tem se strinjam. In kar se tiče pristojbin, da, razumemo vaše pripombe. Treba je zagotoviti več informacij. Isto velja za vigilanco in tržni nadzor. Naj ponovim, za nas je to ključnega pomena za izvajanje zakonodaje in zato mislim, da bi lahko sprejeli, sprejeli številne, stvari, številne stvari, ki ste jih povedali, ki gredo v smeri našega predloga. In eh, vesela bom, da bom prilagodila in pa okrepila eh, določbe o informacijah, ki jih je treba dati na razpolago. Sedaj pa k vrstnemu redu po glavi. Mislim, da se mora odbor vaš odbor odločiti, ali bi spremenili vrstni red. Mislim, da to ni v nasprotju z jedrom predloga. Podpiramo vse predloge o tem, kako bi lahko ukrepili logiko tega besedila. Sedaj pa, kaj se je zgodilo od preteklega leta? Mislim, da je to tudi odgovor na nekatera vaših vprašanj danes. Ko smo imeli skandal s PAP, Šlo je za goljufijo, to je bila enostavno goljufija. Takrat smo uvedli stresne preizkuse in ugotovili, ali bi naši predlogi lahko rešili takšen problem, ali bi bili rešili problem, če bi že takrat uporabljali to zakonodajo. In ta stresni test je eh, bil pozitiven. In eh, to smo potem upoštevali pri pregledu uh, tega zakonodajnega predloga. In upam, da ne bomo imeli še enega tovrstnega škandala, ko bo ta zakonodaja veljala. In še nekaj. Od preteklega leta smo uvedli vse uh, potrebne ukrepe, ki smo jih obljubili. Veterinarski organ je sedaj dobil tudi možnost nacionalnega nadzora. Ja, štiri države so že uvedle potrebne ukrepe in sledile bodo še druge. Ko pa gre za ukrepitev um, meril za priklašene organe in pa ko gre za merila za imenovanje organov, smo pripravili številne ukrepe in čez nekaj mesecev jih bomo lahko napovedali pripravljamo dokument, ki bo, kot upam, pripravljen do tega poletja. Tu bo zapisano vse, zato da bomo lahko uresničili akcijski načrt. Nismo pozabili akcijskega načrta. Vesela bom, če bom, vam bomo lahko ta dokument tudi predstavili, če boste to omenili, da je potrebno, ampak naša ocena je, da, eh, da je zagotovljenih že 60-80 odstotkov tega akcijskega načrta. Sedaj pa se veselim vaših vprašanj. Hvala lepa, sedaj pa dam še enkrat besedo poročevalki Dagmar Denant. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko stvari ste povedali. Dovolite, da, star, da, se, da se osredotočim nekatere glavne točke. Najprej dostop do trga. Gospa Maze in drugi ste omenili to točko. Naj še enkrat povdarim eno stvar. Časovnica. Roke. Komisija iz, je izdelala um, presojo vplive in komisija predlaga štiri mesece. Potem je komisija predlagala še nove tri mesece, tako da bi imeli ob koncu sedem mesecev, uh, preden zadeva pride na trg. Moj predlog torej temelji na dejstvih in moj predlog, predlaga, moj predlog vsebuje, da bi centralizirani postopki nacionalnih organov predvideli mesec, sedem mesecev za nacionalne postopke oziroma za, decentraliz za decentralizirane postopke bi imeli sedem mesecev, za centralizirane postopke pa, osem, pa devet mesecev. Govorimo o enakem času in tako ne bi prišlo do zamud pri um, dajanju na trg. Hotela sem biti jasna v zvezi s tem. Torej, vsak, ki se dela, da uh, uh, zadeva traja tri leta, se moti in mislim, da ni treba zavajati eh, potrošniških organizacij in nas. Vsi iz varnostnih eh, organov vedo. Eh, mislim, da gre v govoricah, ki pravijo kaj drugega za lobiranje. Številni ste omenili tudi centralizirane postopke in pa decentralizirane postopke. Mislim, da je treba posem jasno povedati, da v mojem projektu ko sem pokrila vse implantate ali pa proizvode tretjega razreda. Govorimo o 20 odstotkih vseh proizvodov. Tukaj gre za zelo nizko številko. Tukaj gre za 20. Za 20 odstotkov vsega, kar je na trgu. Zato mislim, da tega ne smemo pozabiti. Mislim, da je Peter Lize omenil možni razred 3 in pa da bi mm, tam uvedli eh, določeno razliko. Mislim, da bi si to lahko pogledali, ampak sama mislim sledeče. Za vse, kar se usedi v telo in kar tam ostane in za vse, kar je povezano z aktivno učinkovino, naprimer, če je to farmakološka učinkovina, te stvari potrebujajo eh, podobne eh, postopke kot farmakološke snovi. Tukaj gre za vpliv na vaše telo. Biti morate prepričani, da zadeva deluje če gre naprimer za inzulin ali pa kaj drugega, prepričati, prepričani morate biti, da eh, pripomoček dobro deluje. In tukaj moramo uvesti razlikovanje. Če bi imeli centraliziran postopek ali decentraliziran postopek, nacionalni organ ali EMO ali pa če imamo nadgrajen drugačen postopek, to ni moja poglavit. Na točka. To ni moj uh, poglavitni cilj. Mislim, da moramo razlikovati med um, um, inzulinom ali pa usadkom ali pa injekcijo ali pa obližem. To so različne stvari in vsak eh, bi lahko to razumel. Postopek, ki ga imamo sedaj, je zmoden, napačen. Če si pogledamo priglašene organe, da, strinjam se, nadgraditi jih je potrebno, okrepiti. Vseeno mi je, kako to storimo, ampak če ne bomo ustrajali na uh, notranjih strokovnjakih, potem se bomo vedno uh, zana, na, na, zanašali na uh, podizvajalce. Kako boste vedeli, ali so res dobri ali ne? Nimamo nadzora nad njimi. Nacionalni organi, uh, organi nadzirajo preglašene organe, ne pa podizvajalcev. In tukaj eh, obstaja resna priložnost za to, da pride do napak ali pa do katastrof. Kako ne vemo, kakšno znanje imajo podizvajalci? kako bi lahko priglasili nekaj, ko pa nimate tam ne farmakologa, ne zdravnika, ne nobenega. Kako si lahko predstavljate, da bi nekdo odobril proizvod, ki ostane v telesu, pričemer nihče nima pojma o medicinskem delovanju tega pripomočka in pa o tem, kako bi se telo odzvalo. In to je nespremljivo. In um, eh, nespremljivo, da bi bil priglašeni organ samo nek krovni organ. Eh, presenečena sem, koliko vas je omenilo nadzor in pa um, nadzor, tržni nadzor. To izvajamo, to počnejo nacionalni organi, to počne država in kdo plačuje za to? Mi vsi plačujemo za nekaj, kar ne bi smelo biti potrebno, če bi dostop do trga pravilno uredili imeli bi veliko manj problemov za nadzorom, če bi pravilno uredili dostop do trga. In to je tista točka, na katero se moramo osredotočati. Sedaj pa, kar se tiče enkratne uporabe ali pa večkratne uporabe. Meni je vseeno, kako bomo to uredili, ampak ta hip vemo, da ima proizvod, naprimer, oznako enkratna uporaba, potem pa se neštetokrat ponovno uporabi in to je narobe. Vsak najnižji človek bi moral to razumeti. Nekdo je dejal, da so katetre spirale sestre. Da. Ne vemo, nihče ne ve, kako se ponovno uporabljajo oziroma predelujejo, predelujejo pri pomočki. Imate uh, endoskopske uh, naprave za preiskavo želocev. To, ti, eh, te naprave naj bi se uporabljale samo enkrat na enem pacijentu, ampak. Uh, To sploh ni res, to se večkrat uporablja in ko to uporabijo na vas, ne veste, koliko krat je bila naprava že uporabljena in lahko si samo želite, da je predelava uh, potekala na pravilen način, kajti če bo prišlo do infekcije, ne boste mogli nikoli um, dokazati, uh, kaj je razlog za to in eh, kdo ve, ali boste preživeli ali ne. Zakaj pride do toliko infekcij v bolnišnicah? In kolegice in kolegi, mislim, da te priložnosti sedaj ne smemo izgubiti. Sem zelo preprosta oseba. Če nekje piše enkratna uporaba, potem jaz to razumem kot to, da je to proizvod za enkratno uporabo. Pravite, tega ne smemo prepustiti proizvajalcem. Dobro, ampak kdo bo to določal? Komisija? Ni. Proizvajalec je tisti, ki mora povedati in, za, o, o, in argumentirati, zakaj je proizvod za enkratno uporabo. Nisem naivna. Tukaj gre še vedno za to, da nekdo obogati. Gre za to, da se nekdo gospodarsko okoristi. In vem, da, da eh, se proizvajalec lahko samo dela, da je to proizvod za enkratno uporabo. Mislim, da moramo najti nekoga, ki lahko dokaže, da se zadeva lahko večkrat uporabi in potem lahko to, kar se meni tiče, mm, dogaja v bolnišnicah in tako naprej. Ampak v tem primeru proizvod ne bi smel imeti več oznake proizvod za enkratno uporabo. Lahko pa reče, niči, rečete, ničesar ne bomo označevali, ampak kje je tukaj vrednost? Kajti ta hip je tako, da imamo oznako enkratna uporaba, eh, potem pa eh, se zadeva večkrat uporablja in zaradi tega potrebujemo boljši sistem. Če imate kakšen predlog, bom z veseljem sprejela, ampak vedeti moramo, kaj nikakor, nikoli ne sme biti eh, ponovno uporabljeno. Potrebujemo boljše standarde. Opravičujem se, torej to so malenkosti in strinjam se z gospod Mazej, preglednost je ključnega pomena. Eh, nekaj bi povedala še gospe Lepaš in pa gospodo Rivazi o eh, PIP skandalu. To je bil zločin in do zločinov lahko veliko krat pride, če tudi imamo na tisoče inšpektorjev. Um, ne, to da. Zagotoviti moramo, da predtržni nadzor, da so uh, predtržni nadzor in pa klinični testi tako dobri, da bomo zaprli vrzeli. In uh, odobritev oziroma nadzor, tržni nadzor, potem, ko je zadeve že na trgu, da, ampak vprašanje je, kdo bo za to plačal. Nisem prepričana, da uh, države članice in pa uh, davkoplačevalci želijo plačevati za nekaj, kar je odgovornosti proizvajalcev. Hvala lepa. In s tem smo zaključili to točko. Skrajni rok za predloge sprememb je 13. maj. O predlogih sprememb bomo razpravljali 29. maja in potem bo pa glasovanje v odboru za okolje. 10. julija. In predvidoma bomo o tem razpravljali eh, septembra v plenarnem zasedanju. Sedaj pa naslednja točka ali pa drugi del eh, te točke dnevnega reda. Peter Lize je imel pet minut, eh, ker je pač prej porabil preveč, ne, ne, dovolj časa ima za predstavitev svojega poročila. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad eh, zahvalil pri poročevalcih v Sencih. Imeli smo več srečanj. In eh, Dagmar Roth-Berend je poročevalka v Senci za SND in to pomeni, da se tudi strinjava glede tega, da morava poročili obravnavati dosledno. No, to eh, poročilo je nekoliko okorno. Naj to povem tistim, ki zadnjič niso bili prisotni. Tu gre za diagnostične eh, pripomočke, ki se ne uporabijo v eh, človeškem telesu, se pravi test sladkorja za antibiotike, HIV in podobni testi. To poročilo obravnavamo danes kot drugo točko morda bi to lahko naslednjič obrnili, eh, kajti s tem se bomo izognili eh, vtisu, da je diagnostika manj pomembna. V delavnici je bilo upravičeno povedano, da to ni eh, mala sestra velikega poročila o medicinskih pripomočkih. To je pravzaprav prvi eh, korak. To so starši, kajti brez. Eh, pravilne diagnostike je celotna terapija morda napačna. Se pravi, v medicini najprej pride diagnostika, potem pa terapija in zaradi tega predlagam, da naslednjič obrnemo vrstni red obravnave teh dveh poročil. Tu imamo iste probleme kot pri medicinskih pripomočkih. Imamo teste, ki so na trgu, ki ne izpolnjujejo naših zahtev o kakovosti. Obstavijo testi za virus HIV, ki pravijo, da virusa ni, pa je virus vendarle prisoten. Predstavljajte si posledice. E, to pa se je dejansko žal dogajalo vsak dan v e, Evropske uniji. Alda Sosa, ki mora oditi, je strokovnjakinja za humano genetiko in e, ugotovila je pač, da se tudi dogaja, da se pač eh, DNK teste pošle štirim različnim laboratorijem, pa eh, eh, se dobijo različni rezultati od vseh štirih. Torej, mi moramo okrepiti ta sistem. Milan Sabanoh je tudi izpostavil, da je treba upoštevati subsidijarnost, to bom z veseljem storil. To pa seveda ne sme eh, prevesti do tega, da bomo dopuščali eh, eh take eh, stvari v Evropski uniji. Torej, mi potrebujemo tu neko varnost, to je naša skupna naloga. Ne želim ponoviti tega, kar je bilo pač povedano že glede poročila Dagmarot Berend. Komisija je predlagala eh, zelo obširne. Eh, popravke in mislim, da bomo s tem prišli velik korak naprej, če bomo vse to uresničili. Stvari pa seveda eh, lahko in tudi moramo še izboljšati. Eh, in eh, v zvezi s tem sem naredil določene predloge. Strinjam se, naprimer, eh, z Dagmar Rod Perent, glede kakovosti priglašenih eh, organov. Mi torej od podjetij zahtevamo zelo veliko. Eh, da mora biti v podjetju, tudi v MSP-ju, saj ena oseba s petletnimi izkušnjami in študijem eh, in zaradi tega pač ne moremo pustiti situacije pri priglašenih organih take, kot je. Potem pa naj pojasnim, kaj sem imel v mislih s tremi leti. Tu ne gre za odobritev enega samega proizvoda, eh, tu ne žim pravzaprav eh, Eh, prikazovati nekih eh, grozljivk, vendar postopek eh, odobrite lahko seveda zavleče stvari, vendar te tri, ta tri leta se nanašajo pravzaprav na izvajanje nove zakonodaje. Komisija predlaga pri medicinskih pripomočkih tri leta, pri in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih pet let. Jaz predlagam, da stvari pospešimo. Če pa Začenjamo sedaj pri EMI eh, vzpostavljati nove enote, potem dvomim, eh, da bomo čez tri leta že imeli nov zanesljiv sistem. Zato pač tudi predlagam, da delamo starim sistemom in počasi uvajamo nove spremembe in izboljšave. Klinični testi, to je bilo že omenjeno, etična komisija to tudi podpiram, tako kot eh, Dagmar Roth-Berendt. Eh, potem eh, zaščita eh, mladoletnikov, tudi to sem upošteval in predloge glede rokov in pogovarjam se tudi s poročevalko o kliničnih preizkusih, ocenjevanjih in raziskavah in tudi tu sem zelo optimističen. Potem pa želim seveda, da bi bile stvari bolj uporabne za MSP-je, naprimer prevod izjave o um, skladnosti. Tega pacijentu in uporabnik itak ne razume, ampak to je za nadzorni, kontrolni organ. E, treba je zagotoviti, da se pač to ne prevaja v vse e, uradne jezike. Želimo pač eh, olajšati situacijo za mala in e, velika podjetja. Potem pa imamo vprašanje notranjih e, internih testiranj. E, tu je komisija predlagala pri internem testiranju bolj stroga pravila kot pod desedanjo eh, direktivo. Pogovarjam se s kolegi in eh, strokovnjaki glede tega. Pripravil sem tudi nek predlog, eh, kako naj stvari poenostavimo za znanstvenike, ki preizkujejo redke bolezni pri internem testiranju, seveda. Eh, ne smemo pustiti stvari eh, neregulirane, ne moremo jih eh, prepustiti trgu in tu potrebujemo dejansko stroga pravila, potrebujemo seveda izjeme za interno testiranje v bolnišnicah, to je mišljeno za primere, ko ni komercialnega testiranja, tu moramo biti seveda zelo fleksibilni. Ko pa nekdo uh, uh, spravi zdravilo na uh, uh, trg s spremnimi diagnostikami, potem uh, izhajam iz tega, da bo pač podjetje, ki to razvije, to dalo tudi na trg, kajti sicer to ne bi bilo smiselno. In, in zaradi tega pač te izjeme za interno testiranje ne smejo biti tako velikodušne. Zaradi časovnih razlogov bi se sedaj osredotočil samo še na dve točki in sicer komisija predlaga celo vrsto delegiranih pravnih aktov. In mislim, da je treba marsikaj eh, predvideti za soodločanje. Eh, komisar Boč in tudi sodelavci iz generalnega direktorata, ki so tu prisotni, eh, se zauzemajo za ta predlog in ga ne bodo samovoljno spreminjali. Vendar nekega dne bomo tudi dobili novo komisije in tudi nove uradnike v DG Sanko in mi želimo biti seveda eh, prepričani, da bomo sprejeti koncept dejansko tudi uresničili. Ne želimo strožjih zahtev, ki bodo blokirali blokirali eh, odobritve in eh, tudi poenostavljanja ne želimo, češ eh, saj eh, škandalov ni več. Eh, torej, temeljni elementi morajo biti pač eh, urejeni v postopku so odločanja in ne s delegiranimi. Eh, akte. Torej, eh, in to je pač bistveno lažje, kot če pripravljamo novo uredbo. O tem osnutku poročila smo že večkrat razpravljali in tu je tudi zelo pomembna tema prostovoljna privolitev po poučitvi. Pogovarjal sem se eh, s številnimi eh, strokovnjaki, eh, strokovnjaki iz Sveta Evrope, OECD-ja, s strokovnjaki za človeško genetiko in zlasti pri testih DNK je potrebno svetovanje. Kajti testi so deloma zelo slabi, to sem tudi že povedal, pa tudi če so testi zelo dobri, je okvir, v katerem se uporabljajo testi, zelo pomemben. Imamo pač tudi neseriozne trgovce. Uh, tudi na spletu in ljudje eh, lahko pridejo v dramatične situacije zaradi vseh teh. In sedanja evropska zakonodaja ne more niti preprečiti, da tretja oseba, delodajalec, eh, sosed, pošle pač las neke osebe eh, v laboratorij in potem dobi eh, genetsko analizo. In zaradi tega je pač tu potrebno zagotoviti dobro svetovanje. O tem je parlament pravzaprav že nekoč sklepal. O detaljih se moramo seveda še pogovoriti pripravil sem eh, predlog eh, skupaj s pravniki, vendar eh, sporočevalci v smenci sem ugotovil, da bi lahko ta predlog še izboljšali. V listini o temeljnih pravicah pač piše prostovoljna privolitev po poučitvi. Ta mora biti zagotovljena. In najlepša hvala za pozornost in za dobro sodelovanje. Hvala lepa. Peter Lise in oba dva poročevalca se bosta glede vrstnega eh, reda prav gotovo zmenila in potem bomo imeli beli dim in eh, bomo ustrezno določili vrstni red. Torej zaupam poročevalcema. Sedaj pa poročevalci v senci. Najprej kolegica Dagmar Roth-Berend. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pri mnogih stvarih se strinjam s gospodom Lizejem. Mislim, da je komisija eh, tu naredila boljši predlog. Pri mnogih točkah se strinjam s predlogom komisije. Ko si bomo ogledali priglašene organe, bomo morali še enkrat preučiti, kaj bomo naredili z nepo nenapovedanimi inšpekcijami, ali moramo tu stvari spremeniti, ali moramo pač eh, tudi zapisati, kdo naj bo odgovoren za to, kdo naj to financira in podobno. Potem pa stvari, ki jih je omenil gospod Lize, da strinjam se z njim, treba je povečati kakovost priglašenih eh, organov, eh, in eh, to, kar zahtevamo od podjetij, morajo pravzaprav izpolnjevati tudi tisti organi, ki naj bi stvari priglaševali. Oni morajo stvari poznati. Eh, tega ne smemo pač prepustiti pod izvajalcem in nekim zasebnim podjetjem, eh, kjer dela pač ena sama oseba in podobno čas za uresničevanje. Tudi tu se strinjam eh, z gospodom Lizejem, da si te stvari moramo natančno ogledati in mislim, da je treba stvari uskladiti eh, v obeh eh, predlogih. Kar pa zadeva zamude, do katerih lahko pride. Torej, jaz sem že prej povedala, da sem prepričana, da tudi eh, drugačen postopek od sedanjega ne bi privedel do zavlačevanja pri dostopu do trga in mislim, da moramo tudi tu pač eh, poskrbeti za usklajen pristop. Potem pa teme, ki jih je omenjal eh, gospod Lize, se pravi interno to, eh, testiranje, dopolnilna diagnostika. Eh, morda nisem vsega natančno razumela, vendar nisem stotstotno eh, razumela, da je odstopanje, ki ga predvideva komisija za določena interna testiranja, eh, zlasti tudi pri dopolnilni diagnostiki, da to ne zadošča, da to ni dovolj dobro, tu moramo biti pozorni. Mislim, da se moram še enkrat pogovoriti s poročevalci. Nisem prepričana, da so te stvari dobro urejene. Gospod Liza je tudi opozoril na to, da želi interno testiranje prilagoditi, se pravi testiranje, ki se upravlja v eni sami uh, inštituciji in eh, namerava tudi pripraviti predloge za dopolnilno diagnostiko, za teste DNK, za določeno terapijo. Torej, te stvari si moramo pač še natančno ogledati. Pri samotestiranju in eh, testiranju ob pacijentu moramo tudi natančno pregledati vse, tudi tu Peter Liza predlaga spremembe. Jaz tudi mislim, da so tu spremembe potrebne, bomo pa še preverili, kako se bomo dogovorili glede tega. Področje uporabe, eh, Peter Liza tega ni omenjal, meni, da je komisija pozabila v področju uporabe upoštevati nutrogenetske teste in teste o življenskem slogu. Torej tu se zame zastavlja velik vprašaj in tu sem nekoliko zadržana, ne vem, ali je to dobro. Potem pa delegirani akti eh, in soodločanje. Eh, torej, jaz sem zadnja, eh, ki je vedno podpirala so odločanje komitologijo v preteklosti in pri komitologiji smo v preteklosti vedno bedeli na tem, da se ne spreminja zakonodaje, se pravi, da komitologijo pokriva tudi obstoječa zakonodaja. Sedaj pa imamo Lisbonsko pogodbo in Sredi eh, tega pa lahko seveda sprejemam delegirane akte, ko gre seveda za hitrost postopka. Zato prosim, da se še enkrat ogledamo, eh, kje je delegirani akt eh, smiselen. Kajti, kolegice in kolege, nekaj nam mora biti jasno. Zakonodajni postopek, tudi če je sestavljen iz treh členih potrebuje do trenutka, ko zapusti to hišo eno leto. Kdor misli, da to gre hitreje, si dela iluzije. Treba je pač to dobiti v parlament, v odbor, eh, imenovanje poročevalca in tu upoštevamo vedno roke. In potem si pač vzamejo poročevalci tudi določen čas, potem pa roki, prevajanje, se pravi stvari v parlamentu ne moremo obravnavati hitreje kot v devetih do dvanajstih mesecih in zaradi tega so tudi postopki zelo počasni. Včasih pa želimo biti hitrejši pri določenih točkah in zaradi tega se moramo vprašati, kje potrebujemo fleksibilnost in hitrost, tudi v korist pacijentov. Pri določenih medicinskih pripomočkih je pač to pomembno in eh, potrebujemo stroga eh, pravila pač pri delegiranih aktih, tu moramo biti budni in to zadošča. Hvala lepa. Eh, kdo? Kolegica Taylor, prosim. Dobar dan, gospod eh, predsedajoči. Hvaljujem se Petru Lizeju za predstavitev. Naredil je nekaj tere spremembe v primerjavi s prejšnjo različnico. Ne vem, ali gre do vse v pravo smer. Eh, o nekaterih spremembah še razmišljam. Torej želim izpostaviti tri točke. Najprej klinični dokazi. Eh, torej dobro je, da želi eh, razčistiti strukturo predloga glede tega. Poglavje 6 in preloga 8, to si moramo gledati bolj natančno. Pomembno je seveda, da imajo zdravstveni delavci dovolj informacij na voljo, da naredijo informirane odločitve. Torej, te stvari eh, si moram še bolj natančno ogledati. Eh, ohranja torej bistvo predloga komisije in eh, predhodne odobritve za trg morda niso pravi korak v pravo smer. Potem izključitev pripomočkov razreda D iz eh, internega testiranja je morda neprimerno. Tu gre torej za izpostavljanje eh, prenosnim agentom, ki lahko pravzaprav eh, povzročijo določene bolezni. Dejstvo je pač, da nimamo pravih pripomočkov za to področje in kaj ti to pride v poštev za redke bolezni. E, svinska gripa je tudi e, zelo dober primer. Potrebna je fleksibilnost tudi v členu 14 glede spreminjanja e, pripomočkov v zdravstvenih ustanovah. Eh, to še ni dovolj, potem pa eh, testiranje eh, glede življenskega sloga, nutrogeni, nutrigenetski testi. Vidim, na kaj se osredotoča v svojem predlogu, potem samotestiranje, tu pač eh, Peter Lize mini, da imajo države tudi pravico do subsidijarnosti, da lahko pač določene eh, teste eh, prepovedo. potem pa tudi mladoletniki. V Združenem kraljestvu 16 in 17 letni otroci lahko dajo soglasje v svojem imenu. Potem je pa vprašanje, kaj so pripomočki v okviru tega predloga. Torej, tu vključuje torej, tudi teste o življenskem slogu. E, te stvari si moram bolj natančno ogledati. E, torej, gospod Lize želi pravzaprav e, preverjati Eh, kako je s preverjanjem predispozicij za določene belezni. In eh, mislim, da si moramo ravno to področje eh, bolj natančno ogledati in veselim se tudi mnenja drugih poročevalcev v senci glede tega vprašanja. Hvala lepa. Margarete Augen. Hele dansk. Hvala. Bom govorila kar po dansko, kot slišiš. Najprej bi se želela zahvaliti Petru Lizeju za odlično opravljeno delo in za to, kar nas je vključil na polno v pripravo tega dosjeja. Določene točke so sicer enostavne, ampak večina jih je izredno zapletenih in zato res hvala, da smo lahko vključeni v to dosjeje pripravljalno fazo. Sama bi se želela dotakniti kar nekaj točk, ki bi jih morali posebej osvetliti. Mislim, da moramo razlikovati med self-testingom in drugimi diagnostičnimi testi. Potrebujemo dosti natančnejše nasvete v zvezi s tem. Pacijenti jih potrebujajo sploh, če želijo uporabljati teste za lastno uporabo. Peter Lize želi preložiti začetek izvajanja tega, ampak mislim, da to ni najbolj smiselno. Ne vem, če res potrebujemo toliko dodatnega časa. Že Ragman, Dagmar Rothbernd je povedala, da smo v zvezi s temi vprašanji v parlamentu kar trdo delali. Tudi pristanek je v poročilo vključen in v zvezi s tem bi vas želela spomniti na določbe iz listine o pravicah pacijentov, ki jih je treba zelo resno vzeti v obzir. Zato je potrebno pri tej uporabi uh, imeti um, pristanek pacijenta, ki je seznanjen z celotnim postopkom. Zdaj pa glede transparentnosti oziroma preglednosti. Ta beseda je, se uporablja povsod in za karkoli. In hkrati je to izraz ključnega pomena, ki ga uporabljamo tu za proizvode, ki jih imamo na trgu, pri katerih je pa pogosto prisotnih kar nekaj napak, ki jih sicer ne poznamo. Ampak strokovnjaki morajo biti s tem seznanjeni, če želimo preprečevati raje kot zdraviti. Strinjam se, da je verjetno težko zahtevati predhodno avtorizacijo, vendar eh, bi bilo potreba o tem razmišljati. Pri diagnostičnih in vitrotestih je transparentnost bistvenega pomena. Namreč, Številni zdravniki tudi ne razpolagajo z vsemi informacijami v zvezi s tem in tudi mi na Danskem, ki smo zelo odprti sicer, vemo, da številni zdravniki sploh ne vedo, kakšni so morebitni stranski učinki uporabe teh pripomočkov. Zato potrebujemo več informacij in več jamstev za zagotavljanje varnosti pacijentov. In seveda potrebujemo tudi izdajo dovoljenja, preden se začne prodajati pripomočke, ki lahko predstavljajo tveganje in druge tvegane proizvode. Po našem mnenju je to obvezno. Po našem mnenju se ne smemo izogniti temu, da bi se razširjalo tudi informacije o rezultatih ki ne kažejo v prid uporabe določenega pripomočka. Kar pa zadeva priglasitveni organ, ta je dovolj za zagotavljanje jamstev. Ampak postavlja se poprašanje, ali bi bilo smiselneje imeti nek centraliziran organ. Kakorkoli, hitrost in varnost, to obravnavamo nekje kot dva nasprotna termina, ampak sama bi raje govorila o preglednosti. Čim preglednosti ni in če imamo priglašene organe, ki niso dovolj informirani, potem pač ne vem, ali res lahko zagotovimo primerno stopnjo varnosti. Tako da preglednost mora biti na prvem mestu, kadar uh, se odločimo, da damo določen pripomoček v promet. Kolega Kavrnoh. Kolego, já v tom budu se snažit být velmi stručný. Na prvním místě bych chtěl... Spoštovane kolegice in kolegi, posem na kratko. Zahvaljujem se poročevalcu in zahvaljujem se tudi za sodelovanje s poročevalci v senci. Njegovi predlogi izboljšujejo predlog Evropske komisije in poročevalec predlog je tudi za počasen prenos eh, pristojnosti na komisijo. Kot pri prejšnjem poročilu potrebujemo uravnovešeno stališče in uravnovešenost med varnostjo in kakovostjo po eni strani in dostopnostjo eh, medicinske oskrbe na drugi strani. Če želimo Eh, moderno zdravstveno oskrbo, moramo po eni strani podpirati vrhunsko medicino v centrih, po drugi strani pa tudi preventivno nego v primarni zdravstveni oskrbi. In zaradi tega sem tudi zato, da podpiramo screeninge, presejalne teste eh, pri pacijentih in eh, da imamo tudi kakovostne teste pri eh, domačih zdravnikih. Hvala lepa, gospa Susa. Ne. Potem smo prišli do konca našega seznama govornikov in besedo dobi še enkrat komisija. Prosim. Thank you very much, Mr. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala lepa tudi poslancem in poslankam, da sem lahko slišala njihova mnenja. Strinjam se s tem, kar je bilo rečeno, ne glede na to, eh, kakšni je vrstni red obravnave teh točk, eh, sta to enako pomembna predloga in tako to komisija tudi obravnava. Cenimo marsikaj, kar je povedal poročevalec in kar so povedali poročevalci v senci. Osredotočila se bom na tiste, ki eh, vas očitno najbolj skrbijo. Tu gre torej za priglašene organe, eh, za uveljavljanje eh, teh Eh, organov velja, da pač potrebujejo več pristojnosti, saj jih je treba okrepiti in to lahko seveda storimo. Potem klinični preizkusi, klinične raziskave, torej tudi to je treba uskladiti eh, v obeh predlogih. Potem privolitve po poučitvi, to je zelo pomembno, seveda zlasti tudi za vprašanje testov DNK. Uh, Eh, kakršnokoli izboljšanje teh eh, določb bo zelo koristno in mi seveda želimo zagotoviti, da bomo stvari dobro določili. Dejstvo je, da bo takega testiranja če dalje več v prihodnje. Potem pa interno testiranje. Eh, mi smo videli, da je treba seveda eh, poročevalca, mi vemo, da je treba stvari natančno eh, opredeliti, Torej, mi moramo tudi natančno opredeliti, katere testiranja so pri medicinskih pripomočkih eh, možna, potem pa prehodna obdobja. Seveda, mi vsi želimo, da bi bila eh, prehodna obdobja čim krajša, zato da stvari začnejo veljati čim hitreje. Pomembno pa je seveda, da se stvari dobro lotimo. Eh, dejstvo je, da potrebujemo eh, ustrezen čas za registracijo teh proizvajalcev. Če skrajšamo prehodno obdobje, ne smemo pač delati proti našim ciljem. Eh, treba je seveda eh, komentirati delegirane akte mi želimo zagotoviti kontinuiteto v komisiji. Mi ne odstopamo od tega, eh, kar je sprejel zakonodajalec. Zagotavljam vam, da bomo skrbeli za kontinuiteto. Delegirani akti so včasih hitrejši od soodločanja, vendar to je zopet eh, stvar, o kateri mora odločiti zakonodajalec. In za konec še Peter Lize. Hvala lepa. Eh, gospod predsednik, poročevalci v senci in komisija, na kratko. Res je to, kar je povedala Dagmar Roth Berens, eh, torej to interno testiranje, eh, to si moramo še enkrat ogledati, torej mi imamo skupne cilje, ne želimo zmanjšanja varnosti, če pa industrija ne more na trg spraviti ustreznih testov, moramo v bolnišnicah zagotoviti dovolj možnosti. In tu imamo veliko različnih mnenj o tej temi. Rebeka Taylor pravi, da to, kar sem predlagal, ne zadošča, drugi pravijo, da sem morda že pretiraval, da tu je zapisano že preveč. Torej, eh, Skupaj bomo pač pripravili predloge sprememb. Področje uporabe, o tem na začetku nisem nič povedal, naj to povem. Um, težko je reči, da imamo uh, teste, ki pravijo o nekaj o fizioloških postopkih v človeškem telesu obstajajo naprimer podjetja, če uporabite naš test, lahko uporabite neko dieto in shujšali boste. In v eh, svojem zdravniškem poklicu sem videl mnoge ljudi, ki so eh, predebeli, svetujemo jim, da naj shujšajo, ker bodo pač eh, sicer zaradi prekomerne telesne teže. Um, posledice hude. Če pa je test neresen in če tu ni neke znanstvene podlage, je to uh, enak zdravstveni podlek kot uh, pri drugih testih, ki ne povedo resnice. Torej, zaradi tega je treba to tudi urediti. Tu ne gre za nekaj eh, drugega, tu gre za fio, fiziološke eh, postopke v eh, človeškem telesu in kje se ustavi medicinski učinek, eh, torej ne vemo. Tu moramo biti pač eh, zelo previdni. Nekateri so izpostavili uh, temo uh, privolitev po poučitvi. Hvala tudi uh, poročevalcem v senci za predloge in tudi komisiji. E, torej, Rebeka Taylor sprašuje, ali ni to vprašanje subsidijarnosti, ali ne posegamo v pristojnosti držav članic. Razumljivo je, da to vprašanje prihaja iz Združenega kraljestva, kajti e, Združeno kraljestvo ima težave z listino o temeljnih pravicah. Vendar, če sem pravno e, e dobro obveščen, opt-out e, ne bo veljal za tretji člen In mislim, da tudi v Združenem kraljestvu ne bo nikogar, ki bo rekel, ne želimo prevolitve po eh, poučitvi. Eh, to je nekaj, kar smo sklenili, to bo pravno zavezujoče za Evropsko unijo, to pomeni, da moramo to upoštevati. Eh, listina o temeljnih pravicah pravi, kjerkoli deluje Evropska unija, je treba spoštovati načela. Če imamo neko pravno podlago za urejanje testiranja, potem imamo uh, prvič možnost, da eh, tu predvidimo privolitev po poučitvi, eh, to je tudi naša dožnost, to moramo storiti. Eh, seveda pa se moramo dogovoriti glede formulacije. Ne želim, da bi imeli pač nek genetski test pri spremljevalni diagnostiki, da bi pač tu imeli nek velik postopek. Tu gre za uh, uh, stvari kot uh, Huntingtonova uh, bolezni, bolezen, ko pač se mlademu človeku pove, da bo pač imel pri 50 hude zdravstvene težave in tega ne sme narediti kdorkoli ki pač nekje nabere uh, genetski material. Eh, potem pa preglednost, da potrebujemo preglednost in eh, mi potrebujemo analogne eh, predloge kot pri kliničnih raziskavah. Hvala Dagmar Rodberen, da tudi vedno spravi strokovnjake v parlament, ki lahko nekaj o tem povedo. Jaz še vedno nimam prave formulacije. Tu gre torej za vprašanje, kako bomo zagotovili čim večjo preglednost, ne da bi uh, razkrili osebnih podatkov uh, eh, uh, eh, pacijentov. Bil sem tudi na nekem seminarju, tudi če objavimo vse podatke, lahko pri pacijentih z redkimi bolezni, tudi brez imena, natančno ugotovimo, za katero osebo gre. Torej, tu gre za načelo zaščite pacijenta. Leta 2011 smo se že obravnavali, smo že obravnavali to temo in dejstvo je, da večino povpraševanj eh, dobimo od konkurence. Torej, teh podatkov naj ne bi. Eh, zlorabljali za krajo intelektualne lastnine. Torej, treba je, za, za, treba je zaščititi intelektualno lastnino, osebnostne pravice, eh, pa tudi javni interes. Ne želimo pač eh, primeru iz preteklosti, kjer so skrivali eh, podatke, ko je to bilo neprimerno. Torej, mi moramo stvari na primeren način uravnovešiti in z Glenis eh, Vilmot moramo pač na primeren način sodelovati. Um. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 13. maj ob 12. Isto velja za poročila Rod Berend. Pogovarjali smo se o predlogih sprememb, glasovanje pa je 10. julija v odboru za okolje. Eh, verjetno pa bo to na plenarnem zasedanju obravnavalo septembra. Zahvaljujem se za udeležence današnje razprave, zahvaljujem se tudi komisiji. Sedaj pa nadaljujemo s poročilom Holgarja Kramerja in tukaj gre za zmanjšanje emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil. Prosim tiste, ki se ne bodo udeležili razprave, da eh, zapustijo dvorano, sicer pa ste presrčno vabljeni, da ste tukaj. Sedaj pa bi dal besedo kar poročevalcu, ki, nam, ki nas bo uvedel v temo. Hvala lepa. Tukaj gre za lahka gospodarska vozila. In to je nekoliko v senci razprave Karst. To je bil tudi moj namen, ko smo govorili o časovnici namreč, da bi zadevi nekoliko ločili, tako da bi se lahko pogovarjali o. Um, da bi lahko ločili nekoliko razpravo o lahkih um, gospodarskih vozilih in pa osebnih vozilih. Pri Karsu smo našli kompromisni svežen in upam, da bomo zato dobili večino. In nekatere vidike tega bi lahko prevzeli tudi v lahka gospodarska vozila, kajte ni nam treba na novo odkrivati sveta in mislim, da ne potrebujemo nove načelne razprave. pa da vam bom pregled nad predlogom sprememb. Predlogov sprememb je mnogo manj, kot sem pričakoval. 128 predlogov sprememb imamo. In to je pod ravnjo tega, kar, česar smo navajeni pri tovrstnih razpravah. Upam, da nam bo uspelo najti kompromise v dnevih pred glasovanjem. Kaj so štirje poglavitni sestavni elementi? predlogov sprememb. Naj strnem. Za razliko od osebnih vozil imamo tukaj razpravo o cilju 2020. Imamo nekaj predlogov sprememb, ki si želijo poostritve. To je tudi pričakovati, kajti za razliko od Karsa imamo tukaj še besedico, kar se bo še potrdilo. To bo sedaj zapisano v uredbo. Tudi pri kombijih imamo razpravo o vprašanju, ali bi morali že sedaj zadeve določiti za obdobje po letu 2020. Predlogi sprememb vsebojajo zelo ostre predstave za obdobje po 2020, potem drugi znova pravijo, da bi morali zadeve določati šele po letu 2017. Tudi pri eh, kombijih imamo. Uh, predloge sprememb, ki so zelo različni. Nekateri pravijo, da bi morali zadeve urajati po letu 2020 ali pa prej. Potem so tukaj cikli, morda bi morali to razpravo odložiti za kasneje, kajti pri osebnih vozilih imamo kompromis glede testnega cikla. Mislim, da to podpirajo tudi eh, poglavitne politične skupine in mislim, da bi to lahko prilagodili tudi na kombije. To bi lahko celo prevzeli. To bi bil moj predlog za eh, poročevalce v senci. Kajti tako bi lahko dosegli kompromis. Sicer pa bi raje prisluhnil kolegom, kaj menijo o predlogih sprememb in potem ob koncu bi podal predlog o nadaljem postopku. Hvala. Hvala lepa, gospod Kramer. Sedaj pa poročevalec Evropske ljudske stranke. Izvolite. Hvala, predsednik. Menim, da je pomembno, da se počaka na izsledke sestanka poročevalcev v Senci in tudi na kompromisne predloge da bi videli, kakšen dogovor lahko dosežemo. Ravno tako pa bo pomemben tudi izid glasovanja o poročilu kolege Holmerja. Sam pa želim povedati, da ta cilj 147 gramov CO2 na kilometr predstavlja cilj, ki ne more biti predmet pogajanj. In v zvezi s tem bo treba prepričati tudi druge kolege. Naj se na kratko navežem še na drugi dve težavi. Prvič, kar zadeva superkredite, tudi glede predlogov sprememb, ki so bili že vloženi, mislim, da je to inštrument, ki je primiran za spodbujanje razvoja električnih vozil. In zato se mi ne zdi potrebno, da bi superkredite prekinili do leta 2015. Ravno tako bi želel poudariti, da komercialna vozila, v katera industrije, ki se s tem ukvarjajo, vsako leto ulagajo 26 milijonov evrov za raziskave in razvoj. Tako da pri tem se sicer strinjam z Evropsko komisijo, sem pa precej negotov glede uvedbe tega novega poskusnega ciklusa, ki še ni aktiven na trgu. Ehm, in eh, še zlasti za vozila, ki še niso bila preizkušena. Tudi tukaj so bili predstavljeni elementi, na podlagi katerih želimo pozvati komisijo naj ta nov poskusni ciklus uvede do leta 2017, potem pa bo treba premisliti na podlagi tega ciklusa o novih ciljnih vrednostih, ki naj bi veljale po letu 2020. Strinjam se tudi s stališčem zelenih in socialistov. Vendar se mi zdi, da je danes v trenutni situaciji glede na krizo v avtomobilskem sektorju v vsej Evropi še prezgodaj, da bi razmišljali o ciljih, ki bi jih kazalo določiti za obdobje po letu 2020. Zato moramo biti tu še nekoliko previdni. Ostalo pa bomo videli danes večer, ko se bosta iztekla dva pomembna roka. Hvala lepa. Sedaj pa je na vrsti Marjeta Olskov. Eh, ehm, eh, Najlepša hvala. Tudi eh, jaz bi se želela zahvaliti gospe mm, gospodu Kramerju za delo, ki je bilo opravljeno do sedaj. Še eno paralelno besedilo je sicer s tem povezano in zato se nismo mogli spustiti v podrobnosti. Eh, zato je tudi težko sedaj podati zelo natančna stališča glede tega, v katero smer naj delamo vnaprej. In kot pravi gospod Kramer, je treba najprej preveriti situacijo na področju gospodarskih vozil, potem pa tudi pri osebnih vozilih. V nekaterih primerjih to lahko predstavlja določene prednosti. Torej, če uporabimo kot osnovo odločitve, ki so bile že sprejete za osebna vozila, naprimer poskusni cikl za, ciklus za vozila. Sicer pa menim, da se ne smemo pustiti začarati zaradi gospodarske krize. Uh, Vse, kar počnemo v okviru našega sklica, je namreč dobilo pečat te močne gospodarske krize, ki ji še ni videti konca, ampak zaradi tega ne moremo sprejeti, da bi se odpovedali kakršnemu koli drugemu političnemu cilju. Saj vemo, da ne bomo dolgoročno še rešili podnebnih vprašanj, energetskih vprašanj in tako naprej. E, ampak še manj bomo to lahko storili, če nas bo ta kriza popolnoma ohromila. Zakaj to pravim? Zato, ker so predlogi sprememb z podnebnega vidika še vedno dokaj ambiciozno zastavljeni in razmišljati moramo tudi o prihodnosti. Izvršni odbor je manj ambiciozen za kombinirana gospodarska vozila v primerjavi z osebnimi. In mislim, da to ni potrebno. Zato menim, da Predlogi sprememb, ki kažejo na visoke ambicije za leto 2020 oziroma 2025, še toliko bolj, um, imajo zelo velik pomen. Zakaj? Vsi namreč vemo, kaj se dogaja z izpusti CO2 ja na področju prometa. Samo še naraščajo in zato si moramo na dolgi rok zastaviti zelo jasne in eh, nedvomne cilje. <coughs> Krediti lahko delujejo kot neki blažilci sicer, vendar pa ne smejo ohromiti vseh drugih ambicij. Hvala. Hvala lepa, Karl Schluter. Yes, and, um, I... Hvala. Ne razumem, zakaj smo se tako osredotočili na 147 gramov. Mislim, da to temelji na napačnih predvidevanjih eh, glede tekočih emisij. Eh, tukaj gre za veliko, veliko razliko od eh, vozil in mislim, da bi morali potrošniki in pa mala podjetja prihraniti denar. Mislim, da bi morali omogočiti, da bi prihranili gorivo. Vse analize kažejo, da bi morali znižati predlog, zato da bi prihranili denar tako v industriji kot eh, za potrošnike. Mislim, oziroma v, pravijo, da se je treba v krizi zavedati tudi priložnosti. Kakšen argument je to, da bi nam morala kriza preprečiti ambicioznejše a, cilje, ampak v krizi je treba vrčevati in ne plačevati visokih računov za gorivo in cene je to storiti v krizi kot takrat, ko gospodarstvo cveti, kajti takrat je vse veliko dražje. Torej v krizi je trenutek, ko je treba ulagati v prihodne tehnologije in ustvarjati delovna mesta. Kdo bo v prihodnje kupoval ta eh, gospodarska vozila, če bo moral za to plačevati drag benzin? Kje se bodo prodajala ta vozila 2020? V glavnem v Aziji? Ali oni želijo plačevati visoke račune? Ne, sveda ne. Če mislite, da ščitite industrijo eh, z, eh, z rahljanimi standardi, potem se motite, ne delate jim usluge. In kar se tiče superkreditov, glede na to, kakšna je danes zakonodaja, jih ne potrebujemo, nihče jih ne bo hotel uporabljati. Torej, zakaj bi bila uredba še bolj zapletena sa kontrolami? Zakaj izgubljamo denar in čas za sistemi, ki jih ne potrebujemo? Če bi se odločili za z, za mnogo više ambicije, potem bi potrebovali uh, superkredite, ki bi bile tudi koristni, ampak glede na današnjo raven so odveč. In kar se tiče testnih ciklov, škandal je, da uh, zavajamo um, potrošnike. Če je cilj 20, 20 ali 30 odstotkov manj, potem je to Eh, enostavno zavajanje potrošnikov. Naša odgovornost, odgovornost je, da to kar se da hitro popravimo. In kot sem dejal prej, tega ne, ne bi smeli uporabljati kot skrito orožje za to, da zvišamo standarde. Mislim, da bi morali zagotoviti to, da je sprememba cikla eh, pravična in poštena ampak mislim, da potrebujemo drugačen cikl, kajti potrošniki potrebujejo boljšo oceno o tem, koliko bodo plačevali za gorivo v življenjskem ciklu vozila. Torej ne vidim konflikta med gospodarskimi in okoljskimi interesi. Gredo z roko v roki in presoja vpliva to dokazuje. Zakaj ne uvedemo višjih ciljev? Neverjetno je, da želite zvišati stroške za podjetja. Sprav ne razumem, kako lahko to koristi industriji. To je slaba industrijska politika. Priznajmo to. Hvala lepa, Karl Šluter. In sedaj Martin Kelenem. Hvala lepa, predsednik. Z veseljem sem eh, prisluhnil Karlo, ampak moram reči, da se posem moti. Ne bom rekel, da tako kot vedno. Razumem njegovo logiko. Ampak ta vozila niso eh, potniška vozila, to so gospodarska vozila. Lahko se jih eh, tudi spremeni, da so bolj učinkovita. Pogosto jih eh, kupujejo. Ljudje na podlagi tega, da bodo imeli kar seda nizka, eh, niz, niz, nizke stroške. Um, Spomnite se sledečega. Nima smisla, da usilimo trgu, da gradi majhna kombinirana vozila. Kajti eh, porabijo več goriva in tukaj ne gre za učinkovito eh, rabo energije. Karl pravi sicer, da bi morali eh, prihraniti stroške za podjetja, in, ampak mislim, da se pač s svojim predlogom moti. Kar pa se tiče splošnih eh, ciljev za znižanje emisij. Mimo grede zahvaljujem se Holgerju za odlično poročilo. Strinjam se za njegovo odločitvijo, da bi ohranili raven 147 gramov na, na kilometr. In podpiram tudi pripombo gospoda Tatarele. Bil sem poročevalec za poročilo, ki je uh, uneslo to čudno številko 147 gramov. Zelo težko smo se priborili na to številko. Pogajanja so bila zelo težka. In mislim, da eh, tega ne bi smeli sedaj spreminjati ali pa tudi kasneje ne. Če si pogledamo eh, naslov poročila, eh, že iz tega lahko sklepamo, da mislim, da tega ne bi smeli spreminjati. Ampak mislim, da je to zelo težek cilj. Rečeno je bilo, da bomo s tem prihranili 50 milijonov ton emisij do leta 2030. Mislim, da bi bili predlogi guje in zelenih zelo slabi za industrijo kombiniranih vozil in pa za podjetja, ki so odvisna od tega. Karlo, to ne bo všeč, kar bom povedal, ampak zlasti v času gospodarske krize verjetno bodo prodaje kombiniranih vozil leta 2040 najslabše kdajkoli, kaj ti prodaje je že upadla v Evropi in gotovo ne želimo še poslabšati položaja podjetij, kaj ti večina proizvajalcev izgubila denar in eh, ne želimo položaja še poslabšati. Kar pa se tiče nekaj specifičnih vidikov vašega poročila, naj povem to. Vesel sem, da so odstopanja ohranjena v predlogu in da uh, se ohranja upravna obremenitev in da se ne poveča. Unese vsem predloge sprememb, da bi razširil poenostavljeni postopek za zelo majhne proizvajalce, za tiste, ki proizvajajo manj kot 700 vozil in ti ne bodo imeli nobenega vpliva na splošno znižanje CO2 uh, eh, emisij in eh, ti predstavljajo izredno majhen odstotek evropskih prodaj. Lahko pa uh, bi jim uh, prihranili 25 uh, veliko denarja za upravne stroške na, letno, na leto. Sem tudi proti tistim predlogom sprememb, ki črtajo predloge komisiji, da bi znižili upravno obremenitev za proizvajalce do leta 2020 komisiji je očitno jasno, da mora biti uh, zakonodajni predlog bolj predlagojen skrbim proizvajalcem in poskušali se bomo boriti za te uh, določbe. Potem pa testni postopki. Nekateri predloge sprememb želijo nove uh, cikle za uh, lahka gospodarska vozila, kar se da hitro. Tukaj bi bil predviden, previden. Mislim, da so sedanji cilji, testi zelo rigorozni, nekateri ljudje so za spremembo testnih ciklov in to bi bil tudi način, kako bi poostrili cilje. Potem je tukaj klauzula o pregledu komisije. Mislim, da ne bi smeli uvajati vedno ostrejših ciljev, zlasti glede na to, da je gospodarstvo v krizi. Treba je imeti pred očmi naša globalna konkurenčnost. Torej, gospod eh, predsednik, zahvaljujem se Holgerju za poročilo in veselim se sodelovanja z njim, da bova dosegla uravnotežen kompromis. Hvala. Die Kollegin Wilstram kommt. Bil, kolegica Bilstran bo eh, dobila uh, besedo, ampak za 25 sekund uh, dobi besedo še gospod Šliter, ki je bil večkrat osebno nagovorjen in sedaj bo dobil možnost, da se osebno uh, odzove. In Martin Kalanan se je seveda tudi že veselil tega. Tudi sam sem ti z veseljem pri, uh, hlup, prisluhnil, kolega. Ne moreš izdajati več, če. Ne. ne vedno govorimo o tem, da bi morali spodbujati inovacije. In če imamo lažje standarde, potem spodbujamo najmanj inovativne, inovativna vozila. Gre za to, da bo, ničesar ne bomo e, preprečili, ničesar ne bomo e, prepovedali, samo plačati bo treba za više emisije. Hvala lepa. Gospa Bils. To je enaka razprava kot v preteklih letih, ko smo govorili o osebnih vozilih. Ko gre za a, vozila ali pa za lahka gospodarska vozila, nekateri kolegice in kolegi menijo, da vsak še tako majhen cilj a, je za proizvajalce prehod. To je fatalno. Kajti zlasti lahka gospodarska vozila a, so odgovorna za a, visoke emisije CO2 v prometu in a, tega ne smemo kar tako sprejeti. A, Če želimo uresničiti ambiciozne podnebne cilje, potem mora ta sektor prispevati svoje. Evropska unija pa se je v preteklosti blamirala sa svojimi predlogi. Eh, predlogi eh, Evropske komisije so tako lahki, da so jih proizvajalci lahko predčasno izpolnili. Uredbo bomo sedaj nekoliko izboljšali sa predlogi sprememb. Tukaj sem optimistična. Mislim, da se je treba prilagoditi realnosti pri mejah. Mislim, da bi bilo zelo napačno, če se ne bi še sedaj ukvarjali za vrednostjo za 2025. Ambic, ambiciozne mejne vrednosti koristijo ravno majhnim in srednjim velikim podjetjem. Kajti, uh, Treba je zagotoviti, da lahka eh, gospodarska vozila eh, nimajo velikih emisij. Superkreditev ne sprejemam, kajti to so skrite subvencije za proizvajalce eh, na korist potrošnikov, ki morajo plačevati veliko denarja za goriva. In to lahko spremenimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kramar, vprašal bi gospod Vils, odkud kod je ideja, da so uh, kakršnekoli lahki cilji za uh, industrijo čisto preveč. Odkot je ta citat, kdaj je kdo kaj takšnega rekel? Želite odgovoriti, gospa Vils? Ja, z veseljem. Celotna razprava o majah uh, eh, vzbuja vtis, da je nesprejemljivo za industrijo, da se menje vrednosti sploh uvajajo. Mislim, da to lahko razberemo iz eh, razprave. Sem za zelo strikne mejne vrednosti, ki, bi, ki jih lahko eh, proizvajalci avtomobil tudi upoštevajo. In mislim, da je treba izvajati politični pritisk na proizvajalce tekom zakonov. In če bomo to počeli, bomo zagotovili tudi boljši tehnični razvoj in tako bomo lahko prihranili tudi več emisij odvaja. In tako tudi stroške eh, potrošnikom. Hvala lepa. Hvala lepa za te modre kartončke. Dobro, sedaj pa bom prebral, koga imam še na dnevnem na seznamu. To je konec uh, seznama. In Pilar Ajuzo je prva, ki dobi besedo. Sí, muchas gracias, presidente. Eh... Ja, najlepša hvala, predsednik. Torej, tukaj govorimo o industriji, ki je za Evropo zelo pomembna ki je uložila veliko prizadevanj v inovacije in v doseganje svojih ciljev. Torej, gre za industrijo, ki je dobro delovala in zato mislim, da nima smisla, da še bolj pritiskamo na njo, temveč, da skušamo skupaj delati za to, da izboljšamo naše okolje, ne pa otežujemo delovanja tej industriji, ki je za Evropo zelo pomembna. Uh, Po spremembi, ki smo jo uvedli leta 2011, se sedaj pogovarjamo o tem, da bi to spet spremenili leta 2014. In to se mi ne zdi dobro za industrijo, ki potrebuje dovolj časa za to, da lahko načrtuje svoje programe in svoje naložbe v inovacije in tako naprej. In s takimi spremembami, ki naj bi se sprejemali vsakih, m, mm, vsaki dve ali tri leta, to za industrijo gotovo ni dobro. Zato mislim, da bi morali počakati na nove eh, preskusne cikle na mednarodni ravni, za določene ciljev za po letu 2020, sedaj pa ostanimo pri ciljih, ki smo si jih zastavili in šele kasneje bomo lahko imeli na voljo dovolj argumentov, da bomo lahko bolj dolgoročno razpravljali o novih možnostih za industrijo. Kar zadeva superkredite, se popolnoma strinjam s tem, da bi jih predvideli po letu 2016, vendar pa. Um, teh 50 gramov um, ki jih lahko dosegajo samo električna vozila, je cilj, ki mislim, da bi ga morali spremeniti, predvideti 75 gramov kot prak, po katerem bi lahko um, za določena vozila uh, se dobivali te olejšave. Hvala. Hvala lepa, uh, gospod uh, Florence. Uh, rad bi ti čestital. Uh, gospod eh, Šluter, zelo si izvest svoje linije. To, kar si danes povedal, si povedal ravno pri zadnji razpravi o kombiniranih vozilih. Dobro. Ampak mislim, da morate biti tako pošteni in sprejeti, da je vmes preteklo nekaj časa. In avtomobilska industrija je bila zelo uspešna in je obšla vse cilje. Danes se smejijo uh, pri. 25 gramih, e, izsmejijo nas. Ampak ljudje niti ne e, ugotovijo, kdaj se kdo smeji za njihovim e, hrbtom. Mislim, da moramo ostati pri cilju 2020. Pri zadnji razpravi, pred nekaj leti smo se naučili, da to, da industrija vedno uh, ponavlja isto, da potrebuje čas, da potrebuje čas. In sedaj smo ponudili koridor do leta 2025. Zakaj so številke tako razrahljane? Mi je zelo žal komisija, ampak mislim, da komisija ne dela ravno dobro. Mislim, da bi si eh, lahko želeli mnogo bolj ambiciozne številke, kajti avtomobilska industrija zmore kompromise, ki so sedaj na mizi, z lahkoto. In to vidijo tudi kot priložnost. In zato sedaj ne bi smeli popustiti v zadnjih urah in ne bi smeli nasedati raznim dopisom raznih združen. Ne, doseči moramo cilje in povsem se ne strinjam s tem, če nekdo reče, da smo sedaj v krizi. In da v krizi česa takega ne smemo početi. Ampak do 2025 je še 13 let, drage kolegice in kolegi. Če kriza do takrat ne bo minila, potem bomo imeli čisto druge probleme. Ravno v času krize moramo izkoristiti možnosti za nove inovacije in zato moramo to tudi storiti ali moramo res govoriti o preizkusnih ciklih. Vse to je smešno, da o tem razpravljamo. To moramo spremeniti in mi smo tisti, ki moramo to spremeniti. Deset tisoč avtov se zgradi vsak dan v Nemčiji in vsi imajo napačne vrednosti. Zadeve moramo spremeniti, o tem sploh ne želim več razpravljati. Pogajalci so na pravi poti in podprl bom kompromise. In ob koncu, dragi Martin Kellenan, ko bomo v letu 2025. Potem bova oba upokojenca in potem lahko prideva na Berglah sem in če bova ugotovila, da je industrijska in bova ugotovila, kje je takrat industri, eh, avtomobilska industrija glede vrednosti, ampak vsebinsko sva pač o različnih dveh političnih skupinah. Hvala. To je bil močan da, lahko. Sedaj pa Judith Merkis. Dank, eh, voorzitter. Ik wil eigenlijk alleen maar zo'n minuut meer me aansluiten bij de vorige sprekers als het gaat over de tests. En om aan te geven, zeg maar gewoon. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se navežem na kolege, ki so govorili pred menoj o tem preskusnem ciklu. Ali vidite celo na te, v tem časopisu, na prvi strani je to objavljeno na nizozemskem konec preskusnih. Eh, ciklusov. To je bilo na prvi strani uh, nizozemskega časopisa danes. In tukaj se govori ravno o pomenu tega vidika. Potrošnik potrebuje in želi več in boljše informacije. Uh, informacije, želi vedeti, kaj, eh, kako naj ravna med vožnjo, želi vedeti kaj več o teh preizkusnih ciklih, želi vedeti, kako naj se odzove na realnost. Torej, o teh točkah smo že veliko govorili, sedaj pa je pomembno, da razmislimo o kakšni drugi možnosti. Dobro vemo, da potrebujemo veliko časa, vemo, koliko časa. Eh, preteče, preden se določeno besedilo izglasuje in eh, preden se o njem dobro razpravlja. In mislim, da bi potrebovali neke vrste evropski organ za to področje. Nekaj drugega pa je vprašanje olejšav oziroma superkreditov. Ni namreč prav, da se določene eh, spodbuja tiste, ki pa so ostali nekoliko v zaostanku, pa se penalizira oziroma se jim ne da možnosti za spodbude za to, da eh, bi napredovali. Torej, eh, tukaj imamo na voljo nek korenček, kaj pa palica. Torej, Če ne moremo vzpostaviti nekega sistema bonusov in malusov, torej sistema, v katerem eh, bi imeli na voljo sankcije, ampak tudi premijske točke na drugi strani, torej spodbude, eh, mislim, da to ni v redu. Potrebujemo tak sistem, v katerem bomo lahko spodbujali tudi tiste, ki so v zaostanku in predlagala bom predloge sprememb za to. Hvala. No, ob koncu seznama, potem pa bomo dali besedo komisiji. Mi smo bili sicer ambiciozni, ampak če si pogledamo druga območja sveta, potem vidimo, da pravzaprav zaostajamo. In v Dublinu je bila razprava o tem, gospod Steiner je bil tam, eh, šef eh, okoljskega programa in dejal je, da ne smemo misliti, da smo mi čisto na vrhu tega boja. Ne res, eh, smo čisto zadaj. Ampak seveda moramo eh, paziti na konkurenčnost industrije in zato potrebujemo a, eh, kompromise. Ne smemo iti predaleč ne v eno, ne v drugo smer. Sedaj pa se veselim besede komisije. Potem pa bomo dali besedo še enkrat eh, poročevalcu. Izvolite. Komisija, izvolite. Thank you, um, Mr. Chairman. Hvala lepa, eh, gospod predsednik, hvala lepa, gospod Kramer, da ste strnili številne predloge sprememb. Hvaležen sem vsem poslancem, da ste napisali predloge sprememb. Začel bi eh, se tem. 147 gramov do 2020. So zakonodajalec je dejal, da ne potrdimo izvedljivost tega cilja in to je komisija tudi storila. Opravili smo tudi presojo vplivov in iz tega izhaja, da je to možno sa sedanjo a, eh, tehnologijo in sicer po nižjih stroških, kot smo prej mislili. Ampak komisija se ni odločila, da bo predstavila nove številke. Zaradi omejitve našega mandata, pa tudi zaradi dejstva, da smo se o tem šele pred kratkim dogovorili in mislim, da moramo dati industriji gotovost. Mislim, da se moramo držati določenih številk. Sicer bo komisija postavila pod vprašanje naše odločitve. In kot je dejal gospod Kolenan, on se je pogajal v parlamentu uspešno za to številko 147. To je bilo nekaj noči v Strasburgu, če se pravilno spominjem. In zato je 147 gramov številka, ki mora ostati. Kar pa se tiče dolgoročnih vizij. Gotovo, kot veste, ima komisija več političnih dokumentov, kot je naprimer Belo knjigo o prometu in tako naprej. In vsi sektori družbe mu, si morajo še naprej prizadevati za to, da bi znižali emisije CO2 in toplogrednih plinov. Zlasti to velja za promet. Bela knjiga govori o tem, da bi do 2030 za 20 odstotkov znižali emisije toplogrednih plinov in pa za 30 odstotkov do leta 2050. Zato eh, bo komisija predstavila pregled kar se da hitro. Industrija potrebuje gotovost. Mislim, da moramo govoriti z vsemi segmenti družbe, z vsemi deležniki. Zato da, bodo, zato, da bomo vedeli, kakšne, kakšne ne bodo številke v prihodnosti. Ampak mislim, da moramo o tem zelo dobro razmisliti. Potrebujemo analize, ocene, naprimer, kakšna razpoložljiva tehnologija bo eh, na trgu leta 2020 ali 2030. Mi bi radi to hitro pregledali, kmalo, in eh, potem bi predstavili nov cilj za prihodnost. Sedaj pa olajšave. Superkrediti nismo predlagali, da bi s tem nadaljevali. Iz več razlogov. Sedajni podatki kažejo, da bomo cilj 175 gramov do leta 2017 dosegli. Torej, zato ne potrebujemo nadaljnih spodbud, da bi dali na trg vozila za nižjimi emisijami, kajti proizvajalci so uspešni. 100, cilj 147 gramov bomo dosegli z nižjimi eh, cilji, kot smo menili, zato tudi ne potrebujemo superkreditov. Kar pa se tiče preizkusnih ciklov, povsem se strinjam z gospodom Kramerjem, ki je dejal, da. Oziroma strinjam se s tem, kar je povedal gospod Kramer. Mislim, da ne smemo naprtiti uh, previsoke upravne obremenitve, kajti velik, veliko kombiniranih eh, vozil izhaja iz vozil in zato potrebujemo koordiniran pristop. Eh, enaka pravila morajo veljati za obi področji. 2014 je še vedno eh, datum za to, da se uvede dvojni v LTP. In V tej povezavi naj povem še to. Predlog Evropske komisije je, da bi številke prilagodili takrat, ko bo uveden nov testni cikl. Takrat pa bi se seveda posvetovali za industrijo in zagotovili bi, da se bodo standardi še naprej upoštevali. Zavedamo se tudi interesov potrošnikov in posem tudi razumem, da bo uh, eh, VLTP bolj reprezentativen, da bo dal več informacij družbe in zlasti v primeru te uredbe majhnim eh, podjetjem, ki uporabljajo kombinirana vozila, tako da bodo dejansko lahko dosegli prihranke uh, pri gorivu v primerjavi s časom, kako nakupijo vozila. Cili kred, eh, krediti in pa testni cikli. To je vsebina predlogov sprememb. Sicer pa hvala lepa za besedo. Hvala lepa, sedaj pa eh, sklepne besede gospoda Kramerja. Hvala lepa eh, za to razpravo, hvala lepa za vaše prispevke. Ne bom se odzval na predlogo sprememb, ki niso povezani s temo. Podnebna, eh, podnebna tema. Gospod Florence je veliko govoril o eh, avtomobilih, tega sploh ne bom komentiral. Mislim, da je danes pomembni dan, ki, ki si ga moramo prav zabeležiti, kajti pravzaprav lahko podprem vse, kar ste povedali. In to se zelo redko zgodi. Namreč, da se strinjam s komisijo. Naj že vnaprej povem to, da je moj cilj kompromisni svežen, ki bi ga lahko podprle vse politične skupine pri glasovanju, tako podobno, kot smo to dosegli pri KAS. Mislim, da je to možno, čeprav imamo na mizi kontroverzne točke. Če bomo vsi nekoliko popustili pri glavnih sestavnih delih tega predloga. Rad pa bi nakazal, kaj so moje prioritete. In to gre v smeri tega, kar je povedal Filip Ulm in pa še nekateri drugi kolegi. Mislim, da cilje 2020 ne smemo spreminjati. Vem, da ste nekateri s tem nezadovoljni, ampak mislim, da moramo biti dovolj demokrati, da razumemo, da smo eh, načelno razpravo imeli pred tremi leti, da smo dosegli kompromis, s katerim nismo vsi zadovoljni, to razumem. Ampak mislim, da moramo biti odgovorni zakonodajalec, če ključ. Če želimo ključni industriji, to je avtomobilski industriji v Evropi, dati um, gotovost pri načrtovanju. Kaj ti? Še nekaj let je do 2020 eh, in uh, pri lahkih gospodarskih vozilih je tako, da so obdobje načrtovanja zelo dolga. In, uh, sedaj že delajo na vozilih, ki bodo prišli na trg 2020. In sedaj ne smemo od industrije zahtevati, da se prilagodijo nečemu drugemu kot tistemu, kar smo sprejeli pred tremi leti. Gospoda Šlitele ni več tu, ampak on je dejal, da moramo cene znižati za uporabnike. Ampak to je sporno, to ni tako gotovo, kajti ni jasno kašne stroške bomo imeli, kajte morda bodo stroške pri izgradni vozil višji in uh, o tem še teče razprava in svet ni vedno takšen, kakršen ga opisuje Karl Schlitter, to je samo njegovo mnenje, on to predstavi vedno zelo dogmatično, ampak uh, lahko uh, se zoprstavimo za posem jasnimi argumenti. Sedaj pa nekaj o svetu po 2020. Kaj je naslov uredbe? Tukaj gre za modalitete doseganja ciljev 2020. To ni pravi dokument, da bi eh, v njem pisali o ciljih eh, za leto 2025. Vse to so številke iz zraka. Seveda bomo potrebovali nove cilje takrat, ampak eh, potrebujemo oceno vpliva, to je treba preučiti. Kakšno bo naslednje desetletje za, eh, gospodars za lahka gospodarska vozila? Morda bomo imeli čisto nove motorje in tako naprej. Zato bodimo previdni pri tem, ko pišemo nove številke, ki, bodo, ki so konec koncev politične želje. Sem pripravljen za kompromise. Ampak moja osebna prioriteta pri tem zakonodajnem besedilu je, da ohranimo cilj 2020. O vsem drugem lahko govorim. In mislim, da potrebujemo odgovorne rešitve. Kar se tiče superkreditov, se ne strinjam sa Filipom Ulmom. Za razliko od Karsa imamo eh, pri kombiniranih vozilih trg za elektromobilnost. torej kombinirana vozila pod 50 eh, gramov na kilometr, to morajo biti električna kombinirana vozila. In v urbanem okolju, ko gre za kratke poti, ki se vedno ponavljajo, je, eh, torej to je trg za to vrstna vozila. Ampak tu nisem dogmatičen. In kar se tiče preizkusnih ciklov, o tem smo že veliko povedali. To, kar imamo, ni v redu, potrebujemo nekaj novega nekaj mednarodnega se sedaj pripravlja. In to bi morali potem tudi ustrezno izvajati. Mislim, da se ne more vse zgoditi preko delegiranih aktov. Ampak mm, na to se nismo toliko osredotočali pri razpravi. Imeti pa moramo pred očmi, da v okviru te zakonodaje ne bomo razpravljali o preizkusnih ciklih. Osredotočiti si moramo na to, kar imamo in kar bo kmalo prišlo. Odgovoriti pa moramo tudi na vprašanje, kaj bo, če se tem eh, mednarodnim tesnim ciklom ne bo nič. Torej, razmisliti bi morali morda o a, eh, nečem evropskem, kaj ti ehm, ljudi ne sprejemajo več tok, teh, toliko teh a, eh, preizkusnih a, testov, čež da niso čisto realistični. Mislim, da moramo zadevo predelati ampak to ne sodi v to zakonodajno besedilo. Gre za vprašanje, kdaj bomo sprejeli kateri te eh, preizkusni cikl. To, kar smo sprejeli pri Kars, mislim, da je bilo v redu. Pračevalci v senci bi si morali pogledati to temo in eh, razmislimo že o prvih kompromisih. Veselim se konstruktivne razprave. In mislim, da nam bo uspelo najti razumne kompromise in da bomo na koncu sprejeli razumno odločitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa smo ob koncu te razprave. 6. in 7. maja bomo v tem odboru glasovali o tem. Verjetno pa bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju julija. Sollen od lahkih gospodarskih vozil k sesavcem po členu 88 je Holger Kramer tu uložil ugovor. Prosim, da globoko vdihne in potem nadaljuje sesavci. V devetih letih, eh, kar eh, sem jih eh, preživel v parlamentu, sem politično razpravljal o številnih detajlih in ne vem, ali je smiselno, da politično razpravljamo o natančnih tehničnih pravilih. Jaz tudi nisem pričakoval, da bom moral pravzaprav tu dati izjavo o sesalnikih. In dejstvo je, da vsebinsko to, kar želim povedati, ni preprosto razumljivo. Da razumemo to formulo, moramo biti fiziki. Dovolj je, da smo kdaj doma uporabili sesalniki in moški med nami, ki niso inženirji in doma nikoli ne sesajo hiše, so morda pred težko nalogo. Naša naloga eh, odbora za uh, okolje je seveda, da pregledujemo stvari in komisijo moramo pravzaprav pozvati naj predela to odločitev. Se salnike naj bi označevali po energetski učinkovitosti, to je dobro, učinkovito, imamo dobre izkušnje pri pralnih strojih in drugih gospodinskih aparatih. In tu lahko vidimo, kje je najbolj učinkovit proizvod. Ni pa dovolj, da v središče postavimo porabo energije upoštevati, moramo tudi, eh, kaj naj bi tehnično dosegli z izdelkom in presesalniku, pa gre za naslednje. In nisem verjel, da bom to besedo kdajkoli uporabil. Gre za potencial uh, dviga prahu uh, in uh, vsak bi lahko na tretjem nadstropju naredil test. Uh, vzemimo sesalnike z isto porabo energije, recimo 700 vatov, enega od eh, drugih dveh pa moramo recimo uporabljati trikrat dlje za isti učinek. Se pravi, ta sesalnik bi bil potem manj učinkovit. E, to formulo je torej treba še predelati. To ni samo moja zamisel, naj citiram štiri države članice, ki so prijavile pomisleke v postopku komitologije Belgija, Port, Portugalska, Nemčija, Italija, Belgija pravi, naj citiram v angliščini, to sporočilo ni jasno za potrošnika, italijanski strokovnjak pravi, uporaba. Uh, uh, porabe energije kot kriterij bo ugodna za manj učinkovite sesalnike. Portugalska pravi, neučinkoviti eh, sesalniki bi prišli v najvišji razred učinkovitosti in dejstvo je, da v Nemčiji tudi zelo kritizirajo to eh, formula. In sicer pravijo, sedanja formula bi lahko privedla do negativnega trenda pri učinkovitosti, verjetno bi prišlo do zmanjšanja zaupanja eh, določeni znamki, treba je dejansko upoštevati tudi eh, sposobnost sesalnika, da posesa prah. Se pravi, obstajajo konkretni razlogi, da predelamo to formulo, kajti tu gre za zelo obsežno agendo za okoljsko primerno zasnovo in ne želimo, da evropski potrošniki eh, tej znamki ne bi več zaupali. Torej, strokovnjaki menijo, da so pač tu formule eh, sporne, treba se je formule še enkrat vprašati. Eh, lotiti in treba je upoštevati seveda tudi eh, čistilno učinkovitost sesalnikov. Hvala lepa. No, sesalnik mora pravzaprav eh, dobro delovati, da ne dvigujemo preveč prahu eh, in Kolega Kramer mora pač uporabljati formulacije, za katere nikoli ni mislil, da jih bo uporabil. Najprej berem, kdo se je prijavil. Peter Lise, Chris Davis und Sophie O'Connell. Und Linda McEwan und Injan Gerbrandi. Eh, in s tem zaključujem seznam. Morda bi bilo bolje, če bi prebral tiste, ki se niso prijavili. Najprej Frederik Nisel. Merci, monsieur le président. Um, J'étais rapporteur il y a... Hvala lepa mikrofon, gospod predsednik. Sama sem bila poročevalka pred nekaj leti v zvezi z direktivo ekodizajn. Mislim, da je bilo to leta 2005 in takrat smo veliko govorili o tem tudi s Petrom Lizejem. In uh, spomnim se tudi sestanka na komisiji. Mislim, da je pomembno, da spomnimo, kakš, katera je bila naša prioriteta takrat in ki je še vedno naša prioriteta danes. In sicer gre za to, da čim bolj zmanjšamo negativen učinek na okolje. Uh, Eh, pri celi vrsti izdelkov, eh, za katere se uporablja energija in to v vseh fazah njihove življenjske dobe, od poskusa dalje. In eh, strinjam se s tem, kar izpostavlja kolega Holger Kramer. In zelo pomembno je, da si te stvari pobliže pogledamo. Prebrala sem njegov pomislek in razloge za nj in strinjam se z njegovim mnenjem v zvezi z vsebino tega vprašanja, vendar pa, ko preberem ta stavek uh, v angliščini, ki se nanaša tudi na fizično in matematično formulo, ki jo imamo na 11. strani tega predloga, pa poslušajte, veste, kaj zelo veliko matričnih in integralnih in drugih računov sem v svojem življenju že upravila, vendar pa, kot pravi moj kolega, to ni to. Ampak mislim, da sem bila izvoljena zato, da prisluhnem tistim, ki so na svojih mestih, zato da se s tem ukvarjajo. In tukaj govorimo o strokovnjakih iz komisije, ki se že pet let upravljajo ukvarjajo z vprašanjem ekodizajna, pa tudi vsem deležnikom, vsem tistim, um, ki se na terenu s tem ukvarjajo v različnih državah in ki podpirajo delo komisije na tem področju. In mislim, da je pomembno, da tu upoštevamo tudi neko obdobje phasing in um, prej kot leta 2019, ti ukrepi gotovo ne bodo veljali, tako da smo za industrijo gotovo predvideli neko počasno uvojalno obdobje. In po vsem tem mislim, da smo lahko dokaj pomirjeni glede tega, ali ta zmogljivost pobiranja prahu, ki naj bi jo imeli sesalniki, je nekaj, kar je vključeno in predvideno v tej matematični formuli, ki je tukaj predstavljena. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa Peter Lise. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro je, da še enkrat razpravljamo, zato da bodo stvari pregledne. Vendar mislim, da nam mora biti jasno, da vsa podjetja, razen enega, menijo, da je koristen. Mi tu ne urejamo stvari proti industriji. E, imam pisno izjavo v e, podjetji, ki so bila skeptična, da se strinjajo e, in tudi države članice kot Belgija in Nemčija e, sta, kot vem, po pogajanjih in razpravah dali soglasje. Pri tej uh, Eh, direktivi za uh, ekodizajn gre za to, da varčujemo z resursi, z energijo, vendar mislim, da je to dober instrument in v pismih, ki jih imam pred seboj, mnogi pravijo, končno bomo to dobili in strinjamo se s tem. Dolgo sem razpravljal strokovnjake tudi z podjetjem, ki. Eh, je pravzaprav tu uložila ugovor. Ta prihaja iz eh, Nemčije, iz eh, severnega porenja eh, Vestfalije, odkud tudi jaz prihajam. Zato sem se tudi zelo potrudil. Na začetku se je zdelo, da je komisija na napačni poti. Pogovarjal sem se z mnogimi predstavniki podjetij in tako prihajam do stališča, Frederik Ries, da ne smemo pravzaprav podpreti tega ugovora. Opravičujem se, ker moram zapustiti dvorano, ker me čaka visok predstavnik iz eh, moje države, iz Berlina, ki bo, želi govoriti z mano o krizi, o eh, varnosti, eh, oskrbe živili in podobno. Torej najprej vprašanje, zakaj je pra, predlog eh, koristen in dober. To ni nek kompromis, ki smo ga sprejeli eh, zakaj so ugovori neupravičeni. Eh, to sem včeraj slišal in želim, da vsi slišimo, zakaj gre pred glasujemo. In drugič, razen tega enega eh, podjetja, ki podpira ugovor, eh, obstaja pač neka izjava, če se bomo uprli, se bo spremenila formula, ki bo potem začela veljati. No, treba je poznati vse, eh, vsa dejstva in zaradi tega to tudi predstavljam. Hvala lepa. Sedaj pa Chris Davis. Predsednik, pravite, da naj bi bil ta odbor bolj relevanten in pomemben za javnost. S tem, uh, Dobro bi bilo, če bi poslanci prenesli svoje sesalnike in bi lahko pravzaprav vse to preizkusili tukaj in takoj pokazali po spletu. Eno, dve vprašanji komisiji. Koliko ugovorov od eh, proizvajalcev ste prejeli in drugič, če naj bi spremenili predlog, spreminjali formulo ali bi to tudi spremenilo ravnovesjo ali menite, da bi potem prišlo do ugovorov strani drugih podjetij zaradi drugih razlogov? Hvala. Sedaj pa Sofi Okoni. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Zakaj se oglašam? Navezujem se na to, kar sprašuje gospod Peter Lize komisijo. In sicer naj pove ja, jasno, zakaj to besedilo in zakaj moramo glasovati v tem besedilu. In v zvezi s tem bi želela povedati naslednje. V bistvu sem žalostna, da moram danes svojim sodržavljanom v svojem volilnem okrožju povedati, da se danes tukaj pogovarjamo o potencijalu usrkavanja prahu naših sesalnikov. Oprostite, imamo druge prednostne naloge. Imamo gospodarsko, finančno, socialno, zdravstveno, okoljsko krizo. Živimo v, v trenutku, ko se spopadamo s težavami na vseh področjih in sprašujem se, ali v našem odboru nimamo drugih prednostnih zadev, ki bi jih morali obravnavati, ali ne bi kazalo v takem trenutku to vrstna izredno in prepodrobna poročila dati na stran, sploh če to primiljamo z zavrnitvijo backloundinga, ko vidimo, da nismo zmožni naših državljanov zaščititi pred eh, zdravstveno in prehransko krizo zaradi mesa. Moramo jih zaščititi, ampak tega nismo sposobni trenutno. Nismo sposobni zaščititi naših državljanov eh, pred goljufi, ki dajajo na trg eh, prsne usadke Eh, ki so škandalozni in zaradi katerih je na tisoče naših državljanov že zbolelo. Na kratko, danes se spopadamo z veliko gospodarsko krizo in mi, odbor za okolje ter Karl Heinz je zelo dobro to povedal ravno kar, torej mi moramo storiti vse, kar le lahko, zato da bomo preprečili to, o čemer govori Šumherjeva teorija. In sicer te destruktivne sile, ki smo jim pričali saj uh, se zauzemamo za to, da našo industrijo, naše gospodarstvo, naše tovarne spodbujamo k spreminjanju lastnega proizvodnega ciklusa, zato da bodo izboljšali okoljske, zdravstvene in druge možnosti. Tukaj pa govorimo o potencijalu sesalnikov. Oprostite, gospod predsednik. Sesalnik z obnovljivimi veri energije bi bil čista zadeva, pa tudi eh, eh, prahu. Eh, ne bi bilo večno, vendar če imamo tu ugovor kolege, moramo o tem razpravljati in to je tudi naša naloga, da to resno vzamemo. In eh, sedaj pravzaprav eh, imamo predstavnika komisije, gospod Hudson, ki eh, ima pravzaprav tu že stalni sedež. Eh, in zelo pomembno je, da pač. Eh, razpravljamo o tem, te stvari so na prvi strani določenih časnikov in mi moramo biti pripravljeni in mi moramo argumentirati, zakaj smo nekaj eh, storili. Razlogi morajo biti resni, pa naj bo še tako groteskno, moramo o tem razpravljati. Kolegica Linda McEwan je naslednja. Strinjam se z vami, gospod predsednik borili smo se za ta naša pooblastila. In morda kdo misli, da to ni tako pomembno, vendar mi smo pravzaprav blokirali eh, predloge eh, proti lepljenju mesa in podobno. In eh, mislim, da ne smemo pravzaprav se odreči svoji pravici do pregleda to je pomembno vprašanje. Tu gre za energetsko uh, vprašanje. Chris Davis je vprašal, koliko ugovorov je bilo in jaz sem to včeraj že vprašala, slišala sem, da je bil problem. Eh, konsultirali so podjetja in razen enega podjetja eh, se vsi strinjajo, torej moja skupina ne bo podprla gospoda Kramarja. Komisija to ni presegla svojih eh, kompetenc in torej ne bomo pač podprli gospoda Kramarja. Hvala, Jan Garbrandi. Alle, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Strinjam se s kolegi, ki so spregovorili pred menoj. Vseeno pa bi se želel zahvaliti kolegi Kramerju, ki se kljub lepemu vremenu, ki je zunaj, uh, Eh, posvetil preizkušenju vseh sesalnikov med koncem tedna. Torej, ta stopnja usrkavanja sesalnikov je bila nič celih 20 in nič celih 16. In če želimo biti natančni, kaj nas je svet prosil in kaj je prosil tudi komisijo, kar zadeva spremembe, ki, treb, ki naj bi se vnesle v besedilo. Torej, empirično je preizkusil, kaj to pomeni ta vikend. Torej, uh, v redu, v zvezi s tem je prav, da se govori, ampak nečesa pa se bojim v zvezi z direktivo ekodizajn in sicer, da se spuščamo preveč v podrobnosti. Prvič tukaj v nekem specifičnem primeru govorimo o trajnostnih kriterijih in mislim, da je bistvenega pomena, da tukaj uh, storimo en korak naprej, kot pravi gospa Okoni. Zavedli smo se pomena trajnosti, vzdržnosti. To je gotovo izredno pomembno. Uh, Ampak mi smo države v usponu, ki skušamo zagotoviti rast in zato moramo izključiti iz uporabe celo vrsto proizvodov, ki niso v skladu s kriteriji trajnosti. Tako da. ne moremo sprejeti tega, kar je vključeno v izvirni predlog in ki ga želi komisija in tudi svet spremeniti. Ampak gotovo, mogo, mogoče to ni primeren način. Hvala. Gospa uh, Friderik Ries. Ja, prostite, še nekaj bi želela povedati. Saj veste, v Parizu se na račun Bruslja marsikaj pove, ampak. Uh, tukaj eh, ne govorimo o delu komisije, temveč govorimo o nekem pomisliku glede eh, njenega dela. Govorimo o petih letih dela, ki jih je komisija vložila v področje, ki ga pokriva direktiva Eko Design, ampak v bistvu gre za zelo pomembno vprašanje, pa čeprav tukaj govorimo samo o enem vidiku in sicer o teh sesalnikih. Hvala. Ja. Holger Kramer, bitte. Sicht auch gerne auf einen Abschluss. Eh, torej, odpovem se eh, izjavi za konec, eh, saj ni treba zavlačevati. Odzval bi se samo na eno stvar, ki mi je zelo pomembno in mi ni pomembno, kaj meni komisija v zvezi s tem pri siceršnjih političnih odločitvah. Naprimer, prej smo govorili o lahkih eh, gospodarskih vozilih. Stalno imamo pač problem eh, s tem, da eh, sledimo gospodarskim interesom. Zakaj je pravzaprav tu pri tem vprašanju pomembno, katero podjetje se je strinjalo in katero ne? Ne bi sedaj pravzaprav se osredotočal na te. Vendar podjetja, ki proizvajajo malj učinkovite proizvode bodo pozdravile pravzaprav označevanje, pri katerih njihov ne tako dober proizvod dobi odlično oznako. Nikoli se ne grem uh, naming and shaming. Eh, BSA Boss uh, uh, Siemens je pred dvema mesecama uh, napisal pismo, kjer uh, izraža dvome o tej formuli. In včeraj, predvčerajšnjem, pa isto podjetje uh, uh, pravi nasprotno. Očitno je nekdo pravzaprav tu izračunaval stvari v podjetju in je rekel, no, to nam bo koristilo. Se pravi, irrelevantno je, katero podjetje podpira to formulo in katero ne. Uh, tu je treba vprašati neodvisne strokovnjake in ne podjetja, ki jih to zadeva. Zato se mi zdi ta razprava zelo čudna. Sicer imamo pač velike težave z vplivanjem industrije na take odločitve. No, tisti, ki ste to sprožili in eh, ki sedite tu spredaj, vemo, kdo je pravzaprav to sprožil. Eh, ve se, kdo ima kakšen interes. Predstavniki gospodarstva imajo seveda te ali one interese, to je jasno. Kljub samo pa besedo dajem komisiji, gospod Hudson je tukaj in on nam bo poročal o tem, kako je prišlo do te formule in kako so sami testirali stvari na terenu, ali ima kolega Gerbrandi prav s svojimi eh, raziskavami prejšnji vikend. Prosim, beseda je vaša. Thank you, chair, and good, um... Hvala lepa, gospod predsednik. Dobar dan sem skupaj. Cenimo dejstvo, da lahko govorimo o tem. Menimo, da je to del procesa, skozi katerega moramo iti. Mi vse ugovore jemljemo resno. Gospe, ako ni želim povedati, seveda ni to tako pomembno kot backloading. Eh, vendar v celoti je pa energetska učinkovitost zelo pomembna in energetsko učinkovitost lahko dosežemo eh, z detajli, z veliko podrobnosti. Mi se moramo torej lotiti podrobnosti in tega vprašanja, velikega vprašanja se lahko lotimo samo s tem, da se lotimo podrobnosti. E, in tu imamo pač eh, tudi eh, jasne določbe do leta 2020. Tu ne bomo privrčevali toliko kot pri bojlerjih, vendar kljub vsemu bodo potrošniki tu marsikaj prihranili. Se pravi, tu nimamo samo okoljskih učinkov, temveč tudi učinke za žep potrošnikov. Mi smo se pogovarjali z deležniki, imeli smo konsultacijski uh, forum in uh, Odločitev, ki smo jo sprejeli, oziroma ki jo je sprejel odbor, je bil kompromis, eh, samo ena država članica tega ni mogla podpreti, torej mi smo v odboru sprejeli saj neko stališče, ki mu lahko sledimo. Imamo legitimno skrb, da če označujemo učinkovitost sesalnikov, potem bodo lahko izdelali pravzaprav sesalnike, ki imajo učinkovitost A, hkrati pa slabo čistijo. To bi bil slab proizvod in mi bi pravzaprav tu izkrivljali situacijo, če bi nekaj takega dovolili eh, na trgu. In zaradi tega je prišlo eh, do sprememb v regulativnem odboru in zaradi tega smo prepovedali ta tip eh, sesalnika ta predlog, o katerem sedaj govorimo, je drugačen od prvotnega predloga komisije zaradi tega, ker so prepovedani taki nezaželeni eh, sesalniki. S tem smo torej na pravilen način odpravili te skrbi. Niso potrebni dodatni ukrepi, ni treba spreminjati podrobnosti. Eh, v formuli, po kateri izračunavamo uh, energetsko učinkovitost. Torej ni trebno uh, multiplicirati z 2,5. Eh, to ni potrebno za to, da bi dosegli rezultate. To bi bilo tudi v nasprotju z tehnično in znanstveno podlago, ki je pomembna za to delo številke v predlogu pred eh, vami so eh, v nič cela dva, nič pika dva in vas eh, prosimo, da podprete nič pika pet. Najprej smo imeli nič pika 1.5. Imeli smo pač eh, dve študiji, med drugim eh, Bosch Siemens in še neko drugo podjetje, Belgici, pa so opravili še nek drug test in so pokazali, da je v nekaterih okoliščinah višja vrednost, okoli nič cela dva, boljša. In komisija je torej zbrala tri dokaze in spremenila eh, vrednost je nič cela ena pet na nič cela dva. To je legitimna sprememba, ki gre v smeri tega, o čemer smo razpravljali in to nikakor ni nobene eh, podlage, da bi pač eh, to številko spremenili na nič cela pet. In to je odgovor tudi gospodu Lizeju, da bi pač uvajali številko brez tehnične podlage. Niti najbolj ekstremna eh, belgijska študija eh, ne utemeljuje take spremembe. Potem pa število podjetij, ki niso bili zadovoljni eh, s predlogom. Torej, pred odborom sta, je dvoje podjetij imelo pomisleke, potem smo naredili spremembe. In sedaj samo še eno podjetje izraža nezadovoljstvo s tem, kar imamo. Torej, mi smo naredili to spremembo v predlegu o ekodizajnu in stvari moramo spremeniti tudi v predlogu o označevanju. Oba dva predloga morata uporabiti isto metodologijo in to bi pomenilo, da zavajamo potrošnike. To bi pomenilo, da jim dajemo neko formulo, da razumejo relativno učinkovitost sesalnika, ki pa ne bi bila prava formula. In tega seveda ne želimo. In zaradi tega upamo, da odbor ne bo sprejel te resolucije. Ob koncu želim povedati, pod pritiskom tega odbora in parlamenta nasplošno eh, nekako eh, zmanjšujemo zamude pri eh, ekodizajnu. Mi smo obljubili celo vrsto uredb in sedaj želimo nadoknaditi zamujeno in nekako dobro bi bilo, da imamo še naprej konstruktivno razpravo, da vam bolj sistematično dajemo informacije. Mi smo pripravljeni eh, to storiti in vsekakor smo na voljo odboru za take razprave. Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje? Očitno ne. V tem primeru se zahvaljujem komisiji, pa tudi eh, kolegom in kolegicam za razpravo in sedaj pa naslednja točka dnevnega reda. To je točka 10. Se opravičujem, sem šel predaleč, to je točka 8, to je moje poročilo. Tu gre ravno za točko dnevnega reda, ki smo, ga, ki smo jo imeli ravno, kar moje mnenje je, da se včasih premalo ukvarjamo, uh, ukvarjamo se delegiranimi pravnimi akti in uh, izvršilnimi uh, pravnimi akti. Vedno gre na koncu za pač ta dva tipa aktov in včasih smo zelo dobro, velikodušni na strani parlamenta in to je treba spremeniti. Ich wollte die Kollegin beim Telefonieren nicht stören. No, eh, nisem hotel motiti pri telefoniranju. Se pravi, hočemo se lotiti teme delegiranih in izvedbenih aktov in pravni odbor bo v zvezi s tem pripravil poročilo, se pravi, poročilo o tem, kakšne pravice smo dobili. To je treba podpreti in mi kot odbor za okolje in jaz sem tu poročevalec, eh, bomo eh, pripravili mnenje, ker smo tudi največji zakonodajni odbor tu v parlamentu in tu bomo pač predstavili mnenje. Ravno kar smo videli, da je tu zelo veliko primerov, včasih tudi banalni primeri, naprimer eh, sesalna moč eh, sesalnika, potem eh, zdravstvene trditve, označevanje eh, hrane, potem eh, sevanje in podobno. Torej, tu imamo pravzaprav zelo veliko eh, Eh, stvari, različne politične skupine vlagajo ugovore, danes smo pač imeli sesalnike, vendar to je naša naloga, da te stvari damo na dnevni red za to, da kontroliramo. Saj je to naša naloga, da izvajamo kontrolo, nadzor in to je pravzaprav tudi v skladu z duhom tega poročila tudi politične odločitve moramo sprejeti, če so pomembne. Včasih je pač torej treba politično odločati za to, da bo vsakomor vse to jasno in upam, da bo v naslednjem mandatu eh, prirejen seminar za nove kolegice in kolege, da eh, bo jasno, kaj so delegirani akti, kaj so izvedbeni akti tu imamo s Lisbonsko pogodbo večje pravice, te pravice moramo eh, izkoriščati. In eh, svet in komisija včasih na to pozabita in mi tu ne smemo popustiti. In mi kot eh, odbor za okolje bomo pripravili mnenje, ker to vpliva na naše vsakodnevno delo. Imamo samo še nekaj minutke in te bi rad izkoristil in kolegica Gutines je naslednja. Ona je namreč poročevalka v senci, ne? Chris Davis. Posem na kratko želim podpreti vaše komentarje, to je očitno stalni problem in mi moramo tu najti neko rešitev. Pozabimo na formulacijo v resoluciji. Jaz niti ne vem, eh, ali obstaja kakšne razprave o tem, kako delamo. Ali obstajajo kakšne zamisli o tem, kako naj začnemo razpravo s svetom za rešitev teh problemov. Eh, verjetno lahko tudi druge odbori dajo svoj prispevek, mi prav gotovo lahko. Včasih je svet proti vključevanju poslancev in videli smo pravzaprav tudi, odkud prihaja nasprotovanje. Mi lahko pravzaprav zberemo praktične primere v različnih odborih, kje smo bili uspešni, kje smo pravzaprav premagali ugovore sveta, ki so se izkazali kot šipki, netehtni. In Podobno je tudi v odboru za ribištvo. Tudi tam imajo eh, take probleme. Problem je v tem, da eh, se predstavniki parlamenta in sveta ne usedejo za mizo in ne pogledajo, kako naprej. Včasih se je pač treba usesti za mizo in začeti s pragmatično razpravo. Hvala. Satuhasi, prosim. Thank you very much and I, I... Hvala lepa. Povsem se strinjam s predsednikom. In strinjam se, tudi, oziroma koristno se mi zdi to, kar pravi Chris Davis. Kdorkoli je bil v trialogu, je videl, kako svet poskuša stisniti in uvelja parlament in želi izvedbene akte in nedelegirane akte. Tako je bilo tudi pri pogajanjih o regulativnem postopku s pregledom. Šest takih je bilo v prejšnjem eh, mandatu in pri petih so potem imeli izvedbene akte. Čeprav so kriteriji za regulativni postopki s pregledom isti kot za delegirane akte po, sedanjem, po sedanji pogodbi. Torej, mislim, da to tudi lahko izpostavimo v osnutku Matijasa Groteja. Načeloma pa se strinjam in mislim, da je to vprašanje. ki zveni dolgočasno, je pa kljub vsemu zelo pomembno. Toliko, hvala. Torej, nihče se ne prijavlja več k besedi. Gospod Voljni iz Evropske komisije, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Komisija pozdravlja dejstvo, da Parlament razpravlja o tej temi pravi čas, dobra priložnost je, da se pregleda praksa, da se pregledajo dosedanje izkušnje. Po eni strani lahko rečemo, da sistem dobro deluje, kajti mi smo že sprejeli kakih 55 delegiranih aktov, eh, deluje precej tekoče, institucije se navajajo eh, na to, da uporabljajo nov sistem vendar očitno pa je tudi veliko konfliktov med zakonodajnim postopkom, zlasti kar zadeva eh, razmejitev med delegiranimi in izvedbenimi akti. Eh, torej, komisija Eh, se ne zauzema ne za ene, ne za druge. Mi vedno pač pravimo, da se stvari moramo ogledati od primera do primera, moramo pogledati, kakšna pooblastila so potrebna, zato da izvajamo v prihodnje temeljni akt in mi moramo seveda pogledati, kakšni so kriteriji v pogodbi, kajti tam so napisani nekateri kriteriji. Tu gre za dopolnjevanje, na domeščanje, se pravi, dodajanje eh, nove vsebine osnovnemu aktu je delegiran akt, delegirano pooblastilo. Eh, ko gre pa za vzpostavljanje eh, novih pravil, gre pa seveda za izvedbeni akt. Komisija torej povdarja to razlikovanje. Tu gre namreč tudi za vprašanje zakonitosti Eh, osnovnega akta in delegiranega oziroma izvedbenega akta na podlagi osnovnega akta. Komisija namreč ne more dopolnjevati osnovnega eh, akta, če je eh, prejela samo izvedbena pooblastila. In eventualno je pač treba to tudi na sodišču razčistiti, kje je razlika tu gre tudi za primer, naprimer, biocidov. E, škoda je tudi, da se to vprašanje pušča vse do konca pogajanj. Dobro bi bilo, če bi se o tem e, pogovarjali tudi na začetku, na sredini pogajanj ali pa ob sami vsebini, kajti na koncu e, se zaradi tega e, sprejemajo dvomljivi predlogi. Še nekaj o sedanjem besedilu. Tu omenjate eh, ponovno uvedbo enomesečnega obdobja za preverjanje, potem, ko je pač odbor dal mnenje o osnutku izvedbenega akta, eh, torej z novim postopkom eh, komitologije, ki je bil sprejet v postopku soodločanja v navadnem zakonodajnem eh, postopku smo odpravili eh, ta rok za pregled. Mi smo pravzaprav uvedli novo obliko pregleda, se pravi, med pripravo izvedbenega akta lahko posežeta eh, svet in parlament kadarkoli, se pravi, takoj, ko je osnutek predložen ali pa lahko posečeta. Torej, eh, leta 2011 je komisija dala v zvezi s tem neko izjavo in dovolj je, da parlament pravzaprav signalizira, da želi eh, uporabiti svojo pravico do pregleda. In zato bi bilo pravzaprav obžalovanja vredno, če bi uvedli to administrativno komplikacijo, če bi imeli pač ta enomesečni rok eh, po pregledu v odboru, kajti iz izkušenj vemo, da eh, se to redko kdaj izkoristi. Po drugi strani pa to pomeni, da morajo vsi čakati en mesec, eh, preden lahko sprejmemo eh, izvedbene akte, ne glede na to, ali želi kdo kaj poseči ali ne. Hvala lepa komisiji, hvala lepa tudi za razpravo. In Sato Hasi ima vedno prav, na prvi pogled ni ravno zabavno in zanimivo, eh, vendar v tej temi je prava glasba. In mi moramo dejansko odločati od primera do primera. Ni nekega jasnega pravila, kako je treba ravnati treba je eh, sprejeti odločitev od primera do primera in dobro je, da se lotimo tega v parlamentu in dobro je, da tudi odbor za pravne zadeve te stvari razčisti. Torej vzel sem eh, na znanje besede eh, gospe Hasi, Chrisa Davisa, čakam na predloge sprememb, skrajni rok je 6. maj in 29. 30. maja v odboru načrtujemo glasovanje. Hvala za poslušanje, eh, hvala tistim, ki ste še tukaj in vidimo se natančno ob 15. uri. Lotili se bomo takoj glasovanja in vsem želim prijeten odmor za kosilo in dober tek.